Kolegice in kolegi, začeli bomo. Sedite, prosim. As, uh, many of our member... Veliko kolegic in kolegov iz odbora Envi je v ZDA z našo delegacijo v ZDA, vključno z predsednikom Lavijo. Zato ga bom nadomestil. In morda je tudi to razlog, zakaj eh, toliko naših odličnih članov ni na svojih mestih. Prva točka na dnevnem redu je sprejetje dnevnega reda. Če nimate komentarjev, bomo sprejeli dnevni red v trenutni obliki. Nihče ne nasprotuje, torej dnevni red je sprejet. Druga točka, sporočila predsednika, najprej, kar zadeva naslednja zasedanja našega odbora. Naslednje zasedanje bo 26. marca in sicer samo do povdan. 26. marca ne bomo imeli zasedanja po povdan. Opovdanski del smo odpovedali. Prav tako bomo imeli skupno zasedanje z odborom Agri o kloniranju, to je žgoča tema za vse nas v kontekstu dosjeja o kloniranju, kjer Envi in Agri sodelujeta v skladu s 55. členom poslovnika Evropskega parlamenta, bo naslednje skupno zasedanje, na katerem bomo obravnavali osnutek poročila. V četrtek 16. aprila od 11. do 12.30. 16. april torej od 11. do 12.30. To bo skupno zasedanje z odborom Agri. Še eno sporočilo imam in sicer tolmačenje je na voljo v, na voljo v 22 jezikih, nimamo pa estonščine in irščine. Kot običajno je dosje na voljo v aplikaciji e-meeting, prav tako pa se zasedanje prenaša preko spleta. Sedaj pa tretja točka na dnevnem redu gre za poročilo o tekočih medinstitucionalnih pogajanjih. Tečejo pogajanja v zvezi z direktivo kakovosti goril in direktivo o energiji iz obnovljivih virov energije, gre za posredno spremembo v rabi zemlišč. Prvo zasedanje smo imeli v torek, 10. marca v Strasburu. Delegacije parlamenta, sveta in komisije so imele izmenjavo mnen, kjer so predstavili svoja stališča, posvečali pa so se ključnim političnim vprašanjem, torej dejavniki posredne spremembe v rabi zemlišč, zaračunavanje in poročanje o izpustih toplogrednih plinov, zgornje meje pri prispevkih za biogoriva prve, gener prve generacije in tudi postavljanje cilja za energijo iz naprednih biogoriv v prometu. Vse institucije so povdarile, da moramo izvajati pogajanja odprti in to ni presenetljivo, tudi zaradi tega, ker časa ni veliko za drugo obravnavo drugi trialog je načrtovan za torek 24. marca. Sedaj pa naslednja točka in sicer spremljanje emisij oglikovega dioksida iz pomorskega prometa poročanju o njih in njihovem preverjanju ter spremembo uredbe 525 skozi 2013. Stališče sveta v prvi obravnavi je v skladu z našim mnenjem, zato poročevalec meni, da bi to lahko sprejeli brez dodatnih sprememb. Časovnica za ta dosje je naslednja. V odboru NV bomo glasovali o tem 26. marca, na plenarnem zasedanju pa bomo glasovali v drugi polovici aprila. Prememba direktive o embalaži in odpadni embalaži za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk stališče sveta je v skladu z dogovorom, ki smo ga dosegli v trialogu, zato poročevalka predlaga, da bi zadevo sprejeli brez dodatnih sprememb. Časovnica za ta dosje je naslednja. V odboru Envi bomo glasovali 31. marca, na plenarnem zasedanju pa bomo to obravnavali v drugi polovici aprila. Če nihče nima komentarjev v zvezi s tem, potem lahko preidemo na naslednjo točko in sicer šesto točko. Gre za veterinarska zdravila. Najprej želim dati besedo predstavnikom komisije, zato da bodo odboru Envi predstavili stališče komisije. Gre za gospoda Andreja Jana Risa. Izvolite. Uh, thank you, chair. Good morning. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Dobro jutro. Pozdravljeni. Danes vam želim predstaviti predlog za uredbo uh, o veterinarskih zdravilih. Veterinarska zdravila in zdravila za človeško uporabo so urejena na evropski ravni že od leta 65, zato je ta zakonodaja že nekaj časa z nami. Te določbe smo razvili ob tem, da nismo dovolj upoštevali eh, značilnosti veterinarskega sektorja. To pomeni, da se veterinarska zdravila razlikujejo od zdravil za človeško rabo, zato bi se morala razlikovati tudi pravila. In prvič bodo sedaj zdravila za veterinarsko rabo razvita v skladu z potrebami veterinarskega sektorja. To je zelo pomembno. Če si ogledamo zgodovino te zakonodaje, lahko vidimo časovnico. Pripravo na ta predlog smo začeli leta 2009. Komisija je takrat napovedala, da bo pripravila načrt na tem področju. Temu je sledilo poročilo, ki je bilo končano leta 2011. Spletno posvetovanje je potekalo leta 2010. Z deležniki smo imeli srečanja septembra 2011, potem smo imeli ciljno usmerjena posvetovanja leta 2012. Posvetovali smo se z odborom za presvojo učinka, to je bilo 2013 in sedaj leta 2014 smo dobili tudi predlog komisije. Seveda v komisiji smo imeli več posvetovanj in komisija je na koncu 10. septembra sprejela predlog. To je bilo leta 2014. Če si ogledamo pravni okvir tega predloga, lahko vidimo, da smo predlagali uredbo. Tako bomo preprečili neskladno izvajanje pravil V tem predlogu so združena vsa pravila v zvezi z veterinarskimi zdravili in sicer samo v eni uredbi. Zaenkrat to ne velja, kajti pravila za veterinarska zdravila so določena v uredbi 726-2004. To bo zagotovilo jasnost in konsistentnost. Predlagamo osnovni akt, ki ga bomo dopolnili z delegiranimi in izvedbenimi akti. Težave. Presoja učinka razkriva dve vrste težav in sicer pomankanje potrjenih veterinarskih zdravil. Preprosto jih ni. In drugi problem je grožnja protimikrobne odpornosti. nasploh ni dovolj potrjenih zdravil v Evropski uniji, še posebej za manj pogoste vrste, za redke bolezni in tudi za zdravljanje in eh, preprečevanje bolezni v pogostih vrstah. To je zelo pogosto težava pri definiciji, kaj so pogoste in manj pogoste vrste, naprimer. Pogoste vrste naj bi bile definirane na osnovi števila posameznih živali. Zato so pogoste vrste krave, mačke, psi, ovce in tako naprej. Vse druge vrste so definirane kot manj pogoste vrste. To vodi v težave. Presoja učinka pravi, da ima slabo zdravje živali posledice na javno zdravje. Trenutni okvir ni bil popolnoma neuspešen, vendar ne zagotavlja dovolj zdravil in inovacij. Upravno breme, ki je s tem povezano, je preprosto previsoko. Cilji te uredbe Želimo povečati razpoložljivost veterinarskih zdravil, zmanjšati želimo upravno breme, pospešiti želimo konkurenčnost in inovacije, izboljšati želimo delovanje skupnega trga in prav tako želimo postopati zato, da bi zmanjšali tveganje za javno zdrave zaradi protimikrobne odpornosti. To želimo zagotoviti skladno z zagotavljanjem javnega zdravja, zdravja živali in zaščite okolja. Kakšni so glavni cilji? Želimo posodobiti zakonodajo tako, da bo prilagojena veterinarskemu sektorju. Cilji glede revizije, naj samo omenim nekatere od njih, Prvič, želimo povečati razpoložljivost veterinarskih zdravil. Kar zadeva to razpoložljivost, predlagamo dvoje. In sicer vse vrste veterinarskih zdravil lahko dobijo dovoljenje za promet na evropski ravni, če uporabljajo centralizirani postopek. Zaenkrat to ne velja. Prav tako Predlagamo spodbude za industrijo, zato da bodo razvili izdelke še posebej za manj pogoste vrste. Druge določbe, naprimer, zagotavljajo več prožnosti za uporabo zdravil tudi zunaj dovoljen za promet in tudi specifično uporabo zdravil za nekatere druge vrste. Večanje razpoložljivosti veterinarskih zdravil. Poskusili smo spodbuditi inovacije in konkurenco, tako da bi služili tako tistim, ki delajo izvirna, originalna zdravila, kot tudi tistim, ki delajo generična zdravila. Govorimo o gonilih razvoja, še posebej na manjših trgih za manj pogoste vrste. In zahteva v zvezi z podatki ne vplivajo na trg, vseeno pa se lahko pojavljajo tveganja za vlagatelje. Prav tako smo razmišljali o tem, da bi izdelek lahko razširili na druge vrste. 10, 14 in 18 let so naši predlogi. To lahko razložim bolje na, tem, na tej prosojnici. Zaenkrat imamo čebele in ribe. Največja zaščita je 13 let. Če bi pogledali drugo kategorijo, vidimo, da imamo vrste za proizvodnjo živil, največ je torej 10 let. In kakšna je razlika? To je tisto okno priložnosti. V petih letih po podelitvi dovoljenja za promet lahko zagotovimo to največjo razliko. Naslednja prosojnica, kako bi lahko izkoristili podatke, ki se vložijo v okviru uporabe izdelka. Največ je 18 let za čebele medonosnice, to velja od začetka, za druge vrste pa imamo različne kombinacije možnosti, odvisno pač od tega, katera vrsta je v obravnavi. Različno je tudi to okno priložnosti. V novem predlogu to pride tri leta pred potekom roka za uporabo podatkov. Zaradi tega bodo lahko ustrezni deležniki načrtovali bolje. Sedaj pa povečanje razpoložljivosti veterinarskih zdravil. Če želimo zagotoviti stabilno legalno okolje za podjetja, predlagamo naslednje. Jasno je treba pojasniti področje uporabe ored. To pomeni, da bomo vključili nova zdravila, vključno z novimi terapijami. V zadnjem času smo dobili več novih terapij, naprimer genska terapija, krvna terapija ali terapija z izvornimi celicami potrebujemo nova pravila, kajti to bodo postajala zdravljenja, ki se bodo vedno pogosteje uporabljala. Prav tako potrebujemo nove definicije, predlog vključuje nove definicije za protimikrobno odpornost, klinične preizkuse in tako naprej. Pri kliničnih preizkusih smo določbe vključili tako, da bomo lahko na evropski ravni potrjevali postopke. Prav tako predlagamo poenostavljanje postopke in oblikovanje podatk, zbirk podatkov na evropski ravni, vključno z zbirko podatkov vseh zdravil, ki so dovoljena na evropski ravni. In še en pomemben cilj te uredbe je zmanjšanje upravnega bremena. Na, tem, na tej preglednici lahko vidite, kakšno je breme. Ocena je, da to stane 538 milijonov evrov na leto. To predstavlja 13 odstotkov letnega prometa v tem sektorju. To je zelo veliko, kajti v drugem, drugih sektorjih je ta odstotek običajno 2 odstotka. Najprej seveda moramo omeniti pakiranje in označevanje. Na tej prosovnici lahko vidite, da to ostane približno 184 milijonov na leto. Temu sledijo spremembe pri dovoljenjih za promet, uloge za novo dovoljenje za promet in obnove dovoljen za promet. To so vse visoki stroški za ta sektor. Če želimo zmanjšati upravno breme tako za družbe kot tudi za javne organe, predlagamo naslednje ukrepe, ki ne bodo imeli vpliva na izdelke same. Torej, prvič, ko je podeljeno dovoljenje za promet, velja za nedoločen čas. Danes to velja samo pet let. Drugič, predlagamo poenostavljena pravila v zvezi z pakiranjem in označevanjem. Ne bomo vplivali na informacije, ki so na embalaži, ne gre za to, da je treba vse informacije predstaviti na embalaži. In tretjič predlagamo nov sistem za farmakovigilanco. Naj to razložim. Zahteve v zvezi z farmakovigilanco so nesorazmerne. V trenutnem sistemu je treba za vsako vlogo za dovoljenje za promet vložiti farmakovigilanco. To bomo nadomestili z vzorčnim dokumentom. V tem predlogu predlagamo pristop na osnovi tveganja in s tem bomo odpravili periodično vlaganje poročil o varnosti. Uvedba elektronskega sistema poročanja skupaj z uvedbo sistema za zaznavanje signalov bi lahko prinesla veliko izboljšanja. Organi na nacionalni ravni in na evropski ravni bodo skupaj ocenjevali zbrane podatke in neželene učinke. V predlogu želimo zagotoviti nov učinkovit sistem farmakovigilance, ki bo bolje zajemal, standardiziral, vključeval in ocenjeval podatke o farmakovigilanci na evropski ravni. Nov pristop za farmakovigilanco mora voditi do zmanjšanja upravnega bremena v višini 47,2 milijona evrov. Seveda pa bomo ob tem vseeno zaščitili zdrave živali in okolje. Sedaj pa vam bom povedal, kako si želimo izboljšati delovanje enotnega trga. V skladu s podatki, ki smo jih pripravili pri pripravi tega predloga, vam lahko povem, da obstaja razlika v prodajni ceni veterinarskih zdravil. In sicer razlike v cenah so tudi 30 odstotkov po Evropski uniji. Da bi izboljšali delovanje notranjega trga, predlagamo več ukrepov. In sicer določbe glede dovoljenja za promet so univerzalne in ta dovoljenja se izvajajo potem na nacionalni ravni in bi veljala po vsej Evropski uniji. To vključuje tudi predloge v zvezi z prodajo alci preko spleta. Spletni prodajalci bodo razkriti in ljudje bodo vedeli, kdo, je, kdo ima dovoljenje za promet in kdo ne. Predlagamo minimalne zahteve za recepte. Tretjič, predlagamo, da bi harmonizirali podobne izdelke po Evropski uniji v zvezi z karenco in indikacijami. Naj končam z eno najpomembnejših določb pri tej uredbi in sicer ukrepi za boj proti, proti mikrobni odpornosti. V današnjih direktivah ni zakonodaje med antimikrobialnimi agenti in drugimi vrstami veterinarskih zdravil. Zato predlagamo specifične zahteve za veterinarska zdravila z antimikrobnim delovanjem. Seveda mora vse skupaj temeljiti na znanstvenem pristopu. Protimikrobna odpornost eh, je nevarna, zato smo razvili več ukrepov. Naprimer, razvili bi lahko protimikrobna sredstva samo za ljudi in države članice bi morale zbirati podatke o cela, celicah na tem področju. Vsa protimikrobna zdravila morajo biti izdana samo na recept. In ustrezni organi bi lahko oduzeli dovoljenje za promet posameznemu zdravilu, če je vključen eh, proti mikro, proti, vključno protimikrobno zdravilo, ki spodbuja rast. Tukaj bom končal in odgovoril na vaše vprašanje. Hvala. Hvala lepa, hvala za opis stališča komisije in tudi ciljev. Sedaj pa bomo prisluhnili gospe Krostet, poročevalki. Izvolite. Merci beaucoup, monsieur le président. Najlepša hvala gospod predsedajoči. Mislim, da se lahko zahvalimo komisiji za to odlično predstavitev, ki je bila zelo podrobna. Gre za revizijo uredbe in mislim, da je predlog komisije načeloma dober. Moral bi nam omogočiti, da se osredotočimo na prioritete, eh, ki so bile omenjene. Tukaj gre za razpoložljivost eh, to vrstnih izdelkov, pa tudi na okrepitev konkurenčnosti eh, sektorja. Gre tudi za zmanjšanje obsega birokracije in eh, za boj proti bioodpornosti. Torej, naj povem nekaj o svojem stališču. Evropsko Evropska komisija je povedala, da imamo 12 novih eh, določil, ki se nanašajo na zdravila za uporabo v veterinarski medicini. Mislim pa, da bi lahko na določenih področjih šli še dlje. Recimo, ko gre za terapevtsko ali pa profilaktično uporabo eh, tovrstnih zdravil in pa za prepoved uporabe uh, Eh, antibiotikov v eh, zgolj preventivne namene. Mislim, da je na vsak način potrebno slediti eh, tej uh, usmeritvi. Poleg tega v svojem uh, predlogu uh, tudi obravnavam primere, v katerih uh, lahko veterinari predpišajo uh, Eh, antibiotike. Namreč eh, pravila so različna od ene države do druge. Torej, potrebujemo predlog, ki ga bodo sprejele vse države članice. E, nisem e, za ločevanje, kot ga predlagajo nekateri, ampak mislim, e, da bi v členu 107 morali bolj natančneje opredeliti pojem živali, ki jo veterinari zdravijo in mislim, da bi morali natančno določiti, v katerem primeru lahko veterinari eh, predpišejo antibiotik po eh, določeni kemični analizi v primeru konkretne bolezni živali, mislim, da je to potrebno natančno določiti. Evropska komisija bi rada pripravila tudi seznam uh, antibiotikov uh, in uh, sicer za uporabo uh, pri ljudeh. Mislim, da mora ta seznam uh, temeljiti na uh, utemeljenih kriterijih. Evropska komisija je podala neka, nekatera priporočila, ki se mi zdijo zelo dobra in mislim, eh, da bi jih morali nadalje obravnavati. In še ena točka. Zdi eh, se mi, eh, da je usmeritev, ki jo predlaga Evropska komisija, Eh, glede kakovosti in glede nadzora nad antibiotiki zelo nevarna. Eh, tukaj gre predvsem za prodajo antibiotikov na spletu. To predstavlja resnično tveganje za javno zdravje. In zato mislim, eh, da bi potrebovali prepoved. In glede te točke se torej ne strinjam z Evropsko komisijo in mislim, da bi morali o tem bolj podrobno razpravljati v Evropskem parlamentu imam pa tudi podporo kolegov glede toč, te točke. Še uh, inovacije in raziskave, m, mm, ta uh, trg uh, veterinarskih uh, uh, proizvodov uh, je zelo majhen. Uh, in zaradi tega je tudi težko na trg dajati nova zdravila, potrebno je torej uspodbujati inovacije in zato potrebujemo tudi ustrezne uspodbude. Evropska komisija to do določene mere počne, ampak mislim, da bi lahko eh, bila eh, še bolj proaktivna. Lahko bi zagotovila več podpore inovacijam. Evropska komisija je predlagala tudi obdobje eh, za eh, varstvo eh, podatkov oziroma za poslovne skrivnosti, ko gre za nove antibiotike, predlaga 10 oziroma 11 let. Poleg tega bi se rada vrnila tudi k prepovedi ki se eh, nanaša eh, na vstop eh, mesa eh, živali, ki so bile zdravljene z antibiotiki v eh, prehrambeno verigo človeka. Glede tega potrebujemo zelo stroga določila. In sedaj res zadnja točka. Mislim, da je potrebno to natančneje eh, določiti, kar zadeva farmakovigilanco. Mislim, da je predlog Evropske komisije dober, eh, kajti eh, trenutni postopki so bili zelo dolgi in zapleteni. Farmakovigilanca mora temeljiti na določanju tveganja. Ta pristop komisije podpiram. Eh, hkrati pa seveda eh, ne smemo ogreziti eh, javnega zdravja. Potrebno je najti pravo razmerje med prezapletenimi postopki in pa med zagotavljanjem varnosti. Torej to ravnotežje je ključnega pomena in pri tem moramo, se moramo upreti na presojo tveganja in pa prednosti. Pri tem bo seveda pomembno vlogo igrala Evropska komisija. V predstavitvi Evropske komisije smo slišali tudi obrazložitev novega sistema farmakovigilance. Mislim, da bo morala komisija te zadeve še dodatno pojasniti. Kar zadeva dajanje proizvodov eh, na trg, to je še eh, zmeraj zelo zapleteno, tudi jaz se zauzemam za enoten eh, postopek, ampak na to bo najbrž potrebno še počakati, ampak trg proizvodov veterinarske medicine ne moremo izenačiti z trgom zdravil za ljudi in Zato mislim, da moramo najti stališče, ki morda ne bo idealno, ne bo takšno, kot bi si ga želeli, ampak eh, stališče, ki eh, ga bo podprla, podprlo kar največje eh, možno število držav članic. Na vsak način je potrebno olajšati dostop do zdravil. Kar pa zadeva varstvo okolja, so bile izvedene presoje vpliva in nekatere zmed teh presoj vpliva so eh, zelo koristne. Evropska komisija je podala eh, tudi priporočila, kar zadeva eh, izvajanje. Do izvajanja ne bi prišlo le, kadar je to nujno potrebno. Mislim, da bi bilo zelo nevarno, če gremo še dlje. Študije vpliva se eh, nanašajo eh, na eh, molekule, ki se uporabljajo v proizvodni farmacevskih oziroma veterinarskih zdravil. Te študije so bile zelo drage in so seveda zelo pomembne za industrijo. Zato jih moramo tudi previdno uporabljati vem, eh, da bo to eh, težko izvajati v eh, praksi, zanima pa me tudi bolj podrobno mnenje Evropske komisije in lahko bi navedla še številne točke, kajti predstavitev komisije danes je bila zelo, zelo podrobna, ampak ne želim vam vzeti še več časa, rada bi slišala tudi mnenje poročevalcev v senci glede najpomembnejših eh, točk in zelo vesela sem, da eh, me kolegi podpirajo. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa, sedaj pa poročevalci v senci. Sicer imamo nekaj časa, ampak lepo prosim, da poročevalci v senci poskusijo svoje stališče strniti v pet minut, če je mogoče začeli bomo s poročevalcem v senci za skupino socialistov, gospod Tanasesko, izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Predlog za novo zakonodajo na področju veterinarskih zdravil predstavlja korak naprej na notranjem trgu, kajti imeli bi centraliziran postopek izdajanja dovoljen, imeli bi centralizirane zbirke podatkov, ker bi bili navedeni vsi izdelki, ki imajo dovoljenje za promet v Evropski uniji. Harmonizacija povzetkov značilnosti zdravila je dobra, klasifikacija zdravil in karence, vse to so dobri elementi. Če bi obdržali druge kanale potrjevanja bi lahko pomagali tistim družbam, ki nimajo dovolj finančnih sredstev za to, da zaprosijo za dovoljanje v okviru centraliziranega sistema ali pa kjer se izdelki potrebujejo za omejen geografski trg. Dobro je, da komisija predlaga enoten postopek za avtorizacijo kliničnih preizkusov, tega zaenkrat še nismo harmonizirali. Komisija je zadala datum 60 dni za potrditev kliničnega preizkusa. To je nojno pomembno, zato da poskrbimo, da načrti za razvoj novih izdelkov ne čakajo zaradi čakanja na potrditev. Vendar nekaj me skrbi namreč učinek, da bi v praksi umaknili možnost za karenco za izdelke v okviru kliničnih študij. To pomeni, da bi v večini primerov živali, ki so vključene v te preizkuse in zdravljene s temi izdelki, ne mogle vstopiti v prehrambeno verigo, tudi če bi ocenili učinek na ljudi. To bo velika, velik faktor odvračanja v Evropski uniji in s tem bomo težko razvili tudi nove vrste antibiotikov. Pozdravljam predloge komisije v zvezi z pakiranjem in označevanjem, torej da bi imeli poenostavljen nabor informacij na embalaži in to bi bilo mm, urejeno na evropski ravni, koristilo bi uporabnikom, sodo pa bilo tudi bolj jasno. Pretirane zahteve glede označevanja v trenutni zakonodaji so eden od virov za pomankanje razpoložljivosti veterinarskih zdravil v Evropski uniji. Vendar menim, da bi bilo treba omogočiti, da družbe dodajo posamezne informacije zaradi varnostnih razlogov, vendar ne bi dodatno bremenili zahtev glede označevanja. Agencija za zdravila ali nacionalni organi bi takšne dodatne navedbe seveda ustrezno preverili, preden bi dali dovoljenje za promet. Zahteve glede označevanja v okviru scheme v poklica lahko morda gledo proti ciljem poenostavitve posameznih držav članic v okviru teh mehanizmov, torej zaradi varnosti in okoljskih pomislekov, mislim, da bi lahko bilo dobro, če bi harmonizirali scheme v poklica v eh, državah članicah, ampak to ne sme biti del veterinarskega predloga. Predlog ne rešuje tistih prednostnih nalog, ki jih imamo, zato da bi zagotovili ustrezno zaščito okolja pred veterinarskimi zdravili. Ni treba, da ponovno ocenimo nabor obstoječih izdelkov, ne. Konsolidirati moramo trenutne podatke o učinku na okolje in oceniti moramo te aktivne učinkovine v zdravilih, ki lahko predstavljajo tveganja za monografni sistem. V zakonodaji Evropske unije že imamo nekaj primerov skupne uporabe podatkov, ki bi jih lahko uporabili tudi na področju veterinarskih zdravil. Tak sistem bi lahko predstavil korak naprej na področju javnega zdravja in tudi na področju zaščite okolja. Mislim tudi, da moramo pojasniti trenutni predlog, ko govorimo o oceni učinka na okolje za generična zdravila, kajti poskrbeti želimo, da ne bomo imeli nesmiselnega podvajanja študij brez rezultatov na področju zmanjševanja tveganja seveda podpiram harmonizacijo, ampak harmonizacija po razredih zdravil je problematična tako z gospodarskega kot tudi z etičnega vidika. Mislim, da bi morali razmisliti o drugačnem sistemu. Določbe za veterinarska zdravila za posamezne vrste ali zunaj trenutnega okvira dovoljenja za promet bi morala spodbuditi uporabo mm, človeških zdravil. Uporaba generičnih zdravil je seveda predvidena, zato ker so generična zdravila na voljo po nižjih cenah. To bo seveda škodilo veterinarskim zdravilom na trgu in to bo imelo negativne posledice tudi na razvoj novih vrst antibiotikov na veterinarskem trgu. To bo seveda vplivalo tudi na veterinarje pri izbiri zdravil, ki jih prepišajo. Prav tako imam pomisleke v zvezi z kaskadnim sistemom, ki smo ga uporabljali prej. Zato mislim, da bi bil hibridni sistem za uporabo veterinarskih zdravil boljša možnost. Sedaj pa vprašanje spletne prodaje. Načelo spletna prodaja veterinarskih zdravil je sicer dobro, ampak bojim se, da v trenutnem predlogu ni dovolj ukrepov, ki bi zagotavljali ustrezen nadzor za ta kanal distribucije, še posebej kar zadeva antibiotike. Zbiranje podatkov o prodaji in uh, uporabi antibiotikov bi lahko bilo oslabljeno zaradi tega, kako je zastavljen trenutni predlog glede prodaje izdelkov na spletu. V celoti pa mislim, da bi trenutni predlog moral spodbujati razvoj veterinarskih zdravil in povečal bi, povečati bi moral tudi razpoložljivost zdravil po Evropski uniji. Ta trg je zelo specifičen, zato mislim, da bi morali zaščititi tehnične podatke za nove izdelke, naprimer, da bi izdelke lahko uporabili na nove načine ali za nove živalske vrste. Pozdravljam izboljšave v sistemu farmakovigilance. V skladu z novim predlogom je to bolj prilagojeno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 Eh, te različne točke glede veterinarskih zdravil. Najlepša hvala komisiji. Eh, vem, da je to še usnutek in da bodo določene razlage še potrebne. Eh, tudi predlogi sprememb bodo vloženi. No, najprej glede varnosti. Tukaj govorimo o tem, da se mora izboljšati varnost za ljudi in živali nekaj določb eh, o tem imamo, še posebej tiste, ki eh, predpostavljajo zdaj nižje zahteve za različna podjetja. Predvidevajo se eh, zmanjšanja obveznosti glede poročanja. Uredbe o uh, tržni avtorizaciji so tudi bolj razvodenele. Mislim, da uh, Eh, so se zahteve tukaj zmanjšale, ne povečale, kot bi bilo potrebno. Komisija pravi, da so veterinarska zdravila relativno draga in da bi se cene eh, kot posledica te uredbe morale znižati. Kar pa beremo o inovacijah, me tudi skrbi. Eh, inovacije so vedno težavna tema, so zelo pomembne. Eh, še posebej pri proizvodnji antibiotikov. Ampak eh, komisija vse čas ponavlja eno in isto. Eh, Naprimer, imamo podaljšana obdobja za varstvo podatkov. Vendar pa morate vedeti, da so cene zdravil zelo povezane s tem, kaj se dogaja na trgu generičnih zdravil. Strinjam se, da načrtovani ukrepi ne bodo nujno znižali cen. Ali lahko inovacije spodbujamo na kakšen drugačen način? Ali lahko imamo tukaj v mislih samo patentno pravo? Mislim, da bi morali poiskati tudi kakšne uh, novejše, sodobnejše rešitve ko berem ta osnutek, se mi zdi, da pri distribuciji veterinarskih eh, zdravil, še posebej pri tistih, ki se bodo uporabljala na terenu, imamo eh, tukaj eh, neke specialiste za živali. To so ponavadi veterinari, kolikor vem. Ne vem, zakaj zdaj tukaj govorite o specialistih za zdravje živali. Mislim, da je to poimenovanje tvegano. Kot da bi eh, v primeru eh, zdravil za ljudi uvedli novo poimenovanje nekega specialista za človeška zdravila, ne bi pa tu bil zdravnik. Torej, meni se zdi tvegano. Eh, odpirati ta zadnja vrata nekim specialistom za živali. Predvsej vprašanj še imamo, o katerih bomo še razpravljali, tudi predvsej predlogov sprememb bomo vložili. Rad pa bi zdaj izpostavil še določene zadržke, ki jih imamo v zvezi s tem predlogom. V členu 104 to je odstavek 3, beremo o majhnih količinah eh, medicinskih proizvodov, ampak majhne količine, kaj je to, 5 ton ali nekaj gramov. Potem imamo omenjena tudi obdobja za uh, hrambo, in to obdobje je zaenkrat eh, obdobje treh let. In mislim, da je zelo pomembno imeti takšno obdobje, da nam eh, omogoči ukrepati, če pride do kakšnih nepredvidenih posledic. Mislim, da to obdobje zato ni dovolj dolgo, eh, ko gre za vzdrževanje in hrambo, kot sem rekel. Potem pa še ena stvar, ki me skrbi. To je internet. Internet je seveda pomembno orodje, ampak eh, če bomo ponujali veterinarska zdravila prek spleta, me zanima, kako bo z nadzorom. Sicer je dobro, da obstaja možnost eh, nakupa prek interneta, ampak zagotoviti treba tudi nadzor in eh, nadzor mora biti tudi dovolj učinkovit, tako da se zagotovi varnost za ljudi in živali. pa še predpisovanje zdravil, to bi moralo biti tudi bolje definirano, kakšne informacije je treba zapisati na recept. Govorimo o manj birokracije, torej ali to pomeni tudi manj podatkov ali bo obstajal nek vseevropski recept. Ali pa bo, eh, bodo te vzorce pripravile države članice. Zame so to šele začetne misli, prvi razmislek o tem predlogu. E, mislim, da imamo dobro izhodišče, ampak e, razprava bo še zelo plodna. Tukaj skušamo vse veterinarske proizvode združiti v enem dokumentu. vendar pa vemo, da so lahko bolezni živali, naprimer na kmetijah, eh, zelo škodljive in nevarne tudi za ljudi. Hvala. Hvala. Eh, iz vljudnosti do drugih članov odbora vas prosim, da se držite časovne omejitve, torej petih minut. Gospa Paulsen je naslednja, kot sporočevalka v senci skupine Alde. Oh. Tak til komisjonen for at Hvala. Zahvaljujem se tudi komisiji, da je končno podala ta predlog. Parlament je tako v odboru Envi kot Agri že leta 2011 in 2012 zahteval ta predlog. Dve tretjini antibiotikov se uporablja na živalih. Strinjam se s tem, kar je povedala gospa Grostet. Ta delež lahko doseže celo 90 odstotkov. Mislim, da definicije v predlogu zaenkrat niso dovolj natančne. Mislim, da moramo zato v beseditev še pregledati Uveseditev je trenutno zelo eh, splošna, nejasna. Eh, določene spremembe bodo potrebne. Ne vem tudi, zakaj imamo eh, štiri različne načine avtorizacije medicinskih proizvodov. Saj imamo tudi medicinsko agencijo in pa koordinacijsko skupino. Zakaj imamo torej različne paralelne sisteme birokracije? Mislim, da potrebujemo nek konsistenten postopek eh, za odobritev zdravil in to mora biti urejeno tudi na nacionalni ravni, tako da bodo lahko tudi nova in manjša podjetja eh, obvladala situacijo. Stvari morajo postati bolj preproste zato da bodo stvari postale jasnejše, eh, moramo opraviti še veliko dela na celotnem področju. V tem trenutku je to ključnega pomena, ko govorimo o javnem zdravju in prihodnosti ljudi. Eh, velik problem imamo z odpornostjo na antibiotike in pa tudi na druga protimikrobna zdravila. Mislim, da so tukaj izrazi napačno uporabljeni. Govorimo o odpornosti na antibiotike kar na splošno. Gre za proizvode, ki eh, zdravijo bolezni. Torej, Groset, gospa Groset ima prav. Ne bi smeli dovoliti, da se eh, antibiotiki uporabljajo kar vse povprek, eh, tudi eh, preventivno, tukaj so bolj primerna profilaktična zdravila. Torej, z antibiotiki lahko nadaljujemo takrat, ko je že znana diagnoza. Mislim, da bomo morali sodelovati pri tem in doseči neko usklajeno mnenje ko gre za prodajo eh, takih protimikrobnih eh, zdravil in pa tudi eh, imunoloških zdravil, moramo to še postaviti pod vprašanje in rešiti ta vprašanja. Pa še nekaj stvari ne razumem. Situacija je po državah, članicah zelo različna. Zakaj imamo zdravnike, specialiste, ki so specializirani za človeško zdravje, Mm, te ljudi, te, ti ljudje so veliki strokovnjaki. Eh, po drugi strani pa imamo eh, veterinarje, ki so tudi zelo usposobljeni, so na isti akademski eh, ravni, potem pa se preživljajo s prodajo zdravil. Zelo čudno je, da se veterinarska zdravila prodajajo na ta način. In to je pravzaprav edini način, kako veterinari lahko zaslužijo. Zame to ni sprejemljivo. Zakaj bi veterinari morali biti prodajalci zdravil? Mislim, da bomo o tem uh, morali še razpravljati in tudi najti ustrezno rešitev. Hvala. Hvala, gospod Polsen. Hvala, ker ste se držali časa za govor. Uh, gospa Kiljonen je pa poročalka vsem si iz skupine GUES. Ja kiitokset komissiolle esittelystä. Najlepša hvala komisiji za eh, ta predlog in predstavitev predloga. Izhodišče mora zmeraj biti, da sprejemamo previdnostne ukrepe, tako da eh, lahko uporabo zdravil eh, tudi preprečimo. Rada bi izpostavila eh, nekaj pomembnih vprašanj. Najprej odpornost eh, na eh, antibiotike, to je zelo pomembno vprašanje in tukaj gre za posamična zdravila, navedena so specifična zdravila in mislim, da bi potrebovali uh, dodatna določila za mikrobiološka zdravila in sicer ne zgolj za posamezne sestavine, ampak uh, za eh, zdravila kot takšna. Ko govorimo o členih 115 do 17, gre za off-label uporabo. Tukaj je presoja povsem v rokah veterinarja. Potrebno je razlikovati med različnimi zdravili. In Različne alternative je potrebno razvrstiti glede na varnost uporabe za uh, posamezne uh, vrste živali in mislim, da bi morala to upoštevati tudi uh, komisija. Zakaj ni to vprašanje obravnavano tako? kako eh, da bi izhajali iz eh, stališča eh, živali. Potem pa še upravni postopki. Trenutno imamo že celo vrsto navodil in mislim, da bi z to zakonodajo upravno breme še povečali. Potem pa me zanima še, kako bomo nadzirali veterinarje. To se mi zdi velik izziv za uh, države članice. In pravzaprav že sedaj obstaja potreba po nadzoru prodaja na drobno, to se mi sicer zdi pozitivno, pozitivno je tudi, da bi lahko veterinari neposredno prodajali zdravila lastnikom živali, ampak dobro bi bilo, če bi bila ta pravica tudi ustrezno omejena. Tako da bi lahko veterinar zdravilo prodal le v primeru, če tudi dejansko zdravi žival, za eh, kateri je bilo to eh, zdravilo predpisano. Potem bi eh, imeli tudi ustrezan nadzor nad vsem skupaj. In eh, potem je potrebno obravnavati še uporabo uh, snovi, ki se dodajajo uh, zdravilom. Uh, ta, ti dodatki so neprimerni uh, za uh, humano uporabo in uh, zato potrebujemo tudi tukaj zelo jasna pravna določila. Kar pa zadeva uvoz zdravil, in pa distribucija, mislim, da bi zakonita veterinarska sredstva morali uporabljati v ustrezne namene. Torej, v nobenem primeru se ta zdravila ne more uporabljati za ljudi in eh, to je potrebno preprečiti to vrstnih zlorab ne moremo dopustiti. Najlepša hvala. Now... Hvala. Gospod Hojsling v imenu skupine zelenih. Lepe kolege in kolegi, ähm, jih um, musak. Drage kolegice in kolegi, no reči moram, da sem nekoliko razočaran nad predlogom komisije, kaj ti ne ukvarjajo se z glavnim problemom eh, in sicer z množično uporabo antibiotikov eh, pri živalih. Z tem se komisija ukvarja le postransko, sicer pa se ukvarja eh, v glavnem z večjo konkurenčnostjo in tako naprej. No, dobro, vse lepo in prav, ampak potrebujemo tudi navodila glede uporabe antibiotikov in o tem komisija pravzaprav sploh ne govori. glede na statistike Evropske komisije, imamo v Evropski uniji uh, ogromno uh, težavo z odpornostjo na antibiotike. To kaže, da je potrebno uporabo antibiotikov nujno zmanjšati. Poleg tega tudi ni govora o eh, prisotnosti antibiotikov eh, v eh, mesu živali in v maščobnem tkivu. Prihaja do množične zlorabe antibiotikov. No, in ne more biti tako, da če neka uh, žival uh, zboli, da potem uh, zdravimo enostavno celo čredo. Vprašanje metafilakse bi torej bilo potrebno obravnavati veliko resneje. No, zavedati pa se je potrebno tudi, da veterinari do določene mere preživijo zaradi prodaje veterinarskih zdravil. če prodaš več, več tudi zaslužiš. Zaradi tega bodo potrebne omejitve tudi na tem področju. Ne, nekoliko sem razočaran tudi zato, ker ni dovolj govora o okoljskih posledicah uporabe antibiotikov in veterinarskih zdravil na splošno. Antibiotike eh, med drugim sedaj najdemo tudi v vodi, v podtalnici. Torej mislim, da bi eh, morale biti to vrstne analize eh, veliko bolj prisotne v eh, študiji komisije. In že predhodniki so, predmo, so dejali, da ne moremo dovoliti proste prodaje na spletu. Če želimo ustrezen nadzor, potem ga moramo zagotoviti tudi na spletu. Napačno bi bilo tudi, če bi eh, dali neomejena dovoljenja za uporabo farmacevskih zdravil. To je nespremljivo, kajti vsak dan eh, se soočamo z novimi dognanji. Zaradi tega mora biti tudi eh, uporaba zdravil omejena. In potem še rezerve antibiotikov. Komisija je pravilno dejala, da je potrebno te rezerve omejiti. Ti antibiotiki so uh, zadnje sredstvo, ki ga imamo v boju proti uh, bakterijam, ki so odporne na antibiotike. mislim, da bomo morali opraviti eh, še eh, veliko dela na tem področju. Celotno področje bo potrebno eh, natančneje nadzirati. In to v tem svežnju zaenkrat še manjka. Najlepša hvala. Hvala. Zdaj, Na koncu pa še gospod Pedicini v imenu skupine EFDD. Ma io ho una prima sensazione che ho. Vale le pa. Moj občutek glede tega osnutka je sledeč. Zdi se mi, da na široko odpiramo vrata prodaji in pa eh, da široko odpiramo vrata na trg, ki ga farmacevtska industrija še ne izrablja dovolj. Torej, cilj industrije je seveda ta, da se vzpostavi enotni trg farmacevskih zdravil. Naš cilj pa je, da zaščitimo zdravje tako živali, kakor tudi ljudi. Želimo preiti od eh, množičnega zdravljanja na zdravljanje posamezne eh, živali predlog eh, se mi zdi eh, precej neuravnotežen, kar zadeva eh, farmacevski sektor. Premalo je omejitev in zaradi tega se pojavljajo velika tveganja, tveganja za zdravje in ne le za zdravje živali, ampak tudi za zdravje ljudi. Strinjam se z zelenimi, ko pravijo, da morda ne zadostujejo svetuje, eh, da zgolj izboljšamo razpoložljivost. Seveda je potrebno izboljšati razpoložljivost, ampak potrebno se zastaviti vprašanje, komu to koristi. Trgu ali pa izboljšanju zdravja tako živali, kakor tudi ljudi. In če to eh, na določenih področjih velja, je to preveč splošen pristop to e, predpostavko moramo postaviti pod vprašaj. Veliko zdravil se uporablja zgolj v preventivne namene. In e, glede tega se strinjamo z kolegico Polsen. Potrebno si zastaviti vprašanje, v katerih primerjih e, se lahko odločimo za preventivno uporabo. Pri tem je potrebno upoštevati tudi tveganja, ki se pojavljajo za e, zdravje ljudi. In uh, potem je tukaj tudi izdaja uh, eh, dovoljen. Uh, eh, če bomo izdajali dovoljenja, ki jih več ne bo mogoče preklicati, uh, kakšne bodo posledice, potem pa nenamenska uporaba, off-label uporaba. V primeru, da se zdravilo uporablja in to ne zgolj v namene, ki so predpisani na receptu. Torej, zdravila se uporabljajo ne zgolj za zdravljenje bolezni eh, oziroma za področje, kateremu so namenjena, ampak se uporablja tudi izven eh, tega območja in zato govorimo o nenamenski uporabi. In to predstavlja veliko nevarnost. ne zdi se mi slabo, eh, če uporabljamo generična zdravila. Tudi nič nimam proti prosti prodaji, ampak eh, mislim, da je potrebno pripraviti presojo posameznih sestavin zdravil, ne pa eh, znamk. Hkrati je potrebno zagotoviti tudi prave inovacije. Za humana zdravila vzpodbujamo le inovacije, ki predstavljajo majhne korake naprej. Torej gre le za posamezne sestavine zdravil, ne gre pa za dejansko vzpodbujanje inovacij pri razvoju novih zdravil. Torej, mislim, da je potrebno uvesti instrumente, ki bodo preprečili monopol farmacevskih podjetij, na področju humanih, eh, zdravil za humano uporabo. Enako pa velja tudi za zdravila za veterinarsko uporabo. Torej, ne more imeti zgolj določena farmacijska podjetja popoln monopol. Katere instrumente nameravate uvesti za to, da bi preprečili nelojalno konkurenco, ki že obstaja? Najlepša hvala. You, and, uh... Hvala, gospod Pedicini. Zdaj pa še ostali člani in članice odbora. Eh, lahko se oglasi kdorkoli in prispeva k razpravi. Zaenkrat se vas je javilo šest. Želi še kdo besedo? Prosim, če nam to nakažete zdaj, sicer bom zaključil seznam govorcev. Začeli pa bomo z gospodom Lizejem. Danke an die Kommission. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči, hvala lepa komisiji, hvala lepa vsem, ki ste sodelovali pri pripravi tega predloga. Še prav posebej pa bi se rad zahvalil komisarju Tonijo Boržu, ki je predložil ta predlog. Evropska komisija je eh, predstavila ta predlog na dan, ko je Juncker predstavil novo komisijo. Zaradi tega se je ta predlog nekoliko izgubil in eh, žal mi je, da je tako, kajti to je eden izmed najpomembnejših predlogov, ki jih bomo obravnavali v Evropskem parlamentu na zdravstvenem področju. Vem, eh, kaj še pričakujemo od sveta v Evropskem parlamentu. Zdravila za veterinarsko uporabo so eden izmed najpomembnejših predlogov eh, na tem področju. Zahvaljujem se Françoise Grostet za vso delo, ki ga je že upravila na tem področju in mislim, da je poskrbela za eh, določene nujno potrebne izboljšave. Ta predlog je dobra osnova, ampak Françoise Grostet, Grostet ima prav, ko je dejala, da ga bo potrebno še izpiliti potrebujemo boljši notranji trg tudi za veterinarska zdravila. In uh, sedaj prehajam tudi že k prvemu vprašanju za Evropsko komisijo. Povsem upravičeno govorimo o antibiotikih in veliko govorimo o antibiotikih, ampak zanima me, katera so uh, druga pomembna zdravila, ki uh, jih uh, moramo obravnavati uh, v. Uh, okviru te zakonodaje. Eh, govorim tudi o pomislikih, ki se pojavljajo ali pa ne v zvezi z uporabo to zdravil. Sedaj, teh zdravil. Sedaj pa bi rad pregovoril še o odpornosti na antibiotike. Kot je dejal gospod Hojsling, imamo zelo velik eh, problem. 25 eh, tisoč eh, naj bi jih umrlo eh, na leto v Evropski uniji zaradi odpornosti na antibiotike, zaradi tega več bolezni ne moremo ustrezno zdraviti. Mogoče je ta številka še celo višja. Kolegica Grostet, jaz in pa kolega iz odbora Agri smo imeli eh, pogovor, eh, pri katerem je bilo rečeno, da bi lahko bila ta številka še večja. Vendar pa teh 25 tisoč eh, smrti ne povzroči mm, prekomerna uporaba mm, antibiotikov eh, pri živalih. Eh, ne izključno. Imamo pa tudi težave z študijami. 90 odstotkov eh, kokoši oziroma eh, piščancev eh, vsebuje ehm, antibiotike oziroma jemlje antibiotike. Predstavljajte si, da bi nas v enem tednu kar 90 odstotkov jemalo antibiotike tukaj v tej dvorani. To bi seveda bilo nespremljivo. Zaradi tega moramo uh, bolje nadzorovati uporabo antibiotikov in uh, vsekakor se strinjam z predlogi kolegov na tem področju. Z gospod Grostet pa se strinjam tudi, da bo potrebno vse skupaj bolje definirati. Potem pa so tukaj še rezervni antibiotiki. To so torej antibiotiki, ki se uporabljajo uh, kot uh, sredstvo v sili uh, in uh, Evropska komisija želi to področje urediti z delegiranim aktom. V tem trenutku uh, imam občutek, da se bomo morali s tem bolj podrobno ukvarjati. Namreč uh, kmetijski in veterinarski sektor uh, že protestirata, kajti potrebno je natančno določiti, kateri antibiotiki bodo prepovedani, zakaj, o tem se bo potrebno podrobneje pogovarjati in zato potrebujemo v postopek soodločanja. Rad bi več podatkov o tem, kaj eh, komisija želi doseči na tem področju. In v zaključek še dve vprašanji komisiji. Prvič, vodilno vlogo na tem področju ima uh, Agri, eh, mi pa uh, razpravljamo uh, usporedno tudi o krmilih. In zastavil sem si vprašanje, zakaj potrebujemo zdravila tudi v krmilih. Ali ima smisel, da antibiotike dodajamo krmilom? Mislim, da bi lahko to veliko natančneje eh, določili. Zakaj ne moremo zdravil dodati vodi, kajti živali nas zadnje pogosteje pijejo kot jejo? zakaj je potrebna, potrebno dodajanje zdravil krmilom. In e, še eno vprašanje. Tukaj gre za problem, ki se pojavlja tudi e, pri zdravilih za humano uporabo. Zakaj ne govorimo tudi o odpornosti na antibiotike pri ljudeh? Govorim o členu 114 in 168. Ta dva člena bi se lahko uporabljala tudi za urejanje tega področja pri ljudeh. Zakaj moramo vse natančno dokumentirati na veterinarskem področju, kar mi je sicer všeč, in zakaj tega ne počnemo pri zdravilih za humano uporabo? 114 in 168 sta člena, ki veljata ne le za veterinarska zdravila, ampak tudi za zdravila za humano uporabo. Let se že ukvarjam z eh, politiko uporabe zdravil in čas je, da se začnemo, začnemo ukvarjati tudi z uporabo antibiotikov. Najlepša hvala za vašo pozornost. Okay, eh, our... Uh, distinguished member to accept uh, limitation of three. Uh, hvala. Zdaj bi pa vse naslednje člane in članice prosil, da se omejijo na tri minute. Uh, gospa Šaldemoze je naslednja. Ja, velja o komentiranju. Kratka bom. Rada bi pokomentirala vidik uh, odpornosti na antibiotike. Marit Polsen je omenila, da je čudno to, da veterinari prodajajo zdravila eh, prek receptov. Eh, medtem ko zdravniki ne služijo na ta način, oziroma ni to njihova glavna dejavnost. Mislim, da bi morali uvesti prepoved na evropski ravni proti temu, da bodo veterinari lahko prodajali zdravila ki jih predpišejo. Na Danskem smo že leta 96 uvedli to prepoved in uporaba antibiotikov v kmetijstvu se je potem zmanjšala za 40 odstotkov. Tukaj imamo seveda še uh, kontekst, uh, če obstajajo spodbude za to, uh, potem ljudje to seveda počnejo. Mislim, da ne bi smeli uvirati veterinarjev pri ustvarjanju zaslužkov, ampak moramo najti druge načine. Tukaj govorimo o blagini živali, dobrem počutju živali in tudi zdravju ljudi in zato bi morali biti bolj eh, drastični. Hvala. Thank you very much. Our next... Hvala. Mm, naslednja govornica, prosim. gospa Šrajer Pirik. Hvala. Vprašanje učinkovitosti antibiotikov eh, za zdravljenje živali. Tukaj govorimo o nekem splošnem pristopu, kako bomo to uvedli. Sama se s takim pristopom ne strinjam. na nizozemskem se zelo ukvarjamo z urejanjem tega področja in z nadzorom. Uvedli smo tudi določene omejitve in ni definicije neprimerne uporabe. Mislim, da bi to definicijo morali uvesti na nizozemskem. Eh, sodelujejo tudi kmetje z ministrstvom. In mislim, da bi lahko uporabili tudi tukaj informacije, ki so jih na nizozemskem že pridobili. To je zelo pomembno, kaj ti potrebujemo zdrave živali, zdrave ljudi in tudi zdravo hrano. Hvala. Gospa Rivazija, naslednja, izvolite. Može? Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Jaz bi rada posredovala sporočilo Evropske komisiji. Poenostavitev ne more pomeniti uh, dereglementacije ko govorimo o razpoložljivosti, govorimo pravzaprav o čem. E, zdravila bi morala služiti zagotavljanju boljšega e, zdravja. Torej, razpoložljivost pomeni zagotavljanje zdravil e, po ustreznih cenah. Na vsak način je potrebno zagotoviti tudi preglednost glede učinkovitosti. Govorite o poenostavitvi farmakovigilance, ampak o čem pravzaprav govorite? Eh, kaj se dogaja eh, v primeru lososa? Eh, lososa sedaj eh, na veliko vzgajamo in eh, ti gojeni oziroma gojimo in ti gojeni lososi bodo uničili naravno populacijo lososa. In kaj kažejo študije? Poglejte si tudi škandal, ki se je pojavil v primeru konskega mesa. Eh, ko eh, so eh, bila v konskem mesu prisotna protiunetna zdravila. To vpliva tudi na življenje človeka. Ja, seveda je potrebno poskrbeti za ponastavitev, ampak krati je potrebno ukrepiti tudi farmakovigilanco. Potem pa govorite tudi o inovacijah. Kaj ponujate na področju inovacij? Krepite monopol farmacevskih družb mogoče bi eh, si morali eh, zamisliti nov sistem javno-zasebnih partnerstev, pri čemer je potrebno to področje povezati tudi z razpoložljivostjo, eh, kar pa zadeva pogoje za prodajo. Kolega je eh, zelo dobro povedal, da uh, morajo biti veterinari uh, eh, tisti, uh, ki uh, določijo diagnozo, hkrati pa naj bi bili veterinari tudi tisti, ki prodajajo zdravila. Ampak uh, potem pride uh, do navskrižja interesov. In strinjam se s kolegico Françoise Grostet. Ne moremo reči, zmanjšali uh, bomo. Eh, uporabo eh, antibiotikov, povečali pa bomo uporabo vitaminov. Tukaj gre eh, za popolno nasprotje in prodaja na spletu. Kolega Lis je dejal, da to ni toliko povezano z rejo, ampak če si ogledamo prisotnost antibiotikov v zajčjem mesu, v govedini eh, in eh, tako naprej vidimo, da je uporaba antibiotikov pri reji množična. V primeru inovacij se je potrebno osredotočiti na viruse, ki bodo uničili bakterije, ne da bi bila pri tem potrebna uporaba antibiotikov. Gospa Grostet. Rekli ste, da bi bilo bolje uporabljati aktivne sestavine. Ampak eh, prve študije so pokazale, da se je sistem spremenil šele po analizah izvedenih v laboratorijih. Torej, eh, potrebno je spremeniti sistem aktivne sestavine eh, vplivajo na zdravila in njihov vpliv na okolje, zaradi tega je tudi potrebno okrepiti presojo vpliva. Gospod Florenc. Hvala lepa. K tej temi se nisem želel oglašati, ampak eh, slišal sem eh, nekatere komentarje, kjer so se mi lasje postavili po konci. 28 let, se eh, ukvarjam z svinjami in vem, da je uporaba antibiotikov prevelika. Ko slišim nekatere komentarje, pa mislim, da ne razumejo širše slike. V velikih diskontnih proizvajalcih, pa prodajalcih lahko za 2,90 evra kupite celo žival in uh, eh, nekdo mi mora razložiti, kako je do tega prišlo. Pred 40 leti sem začel z 100 svinjami, 28 let kasneje sem končal z 1000 svinjami. 1000 sem jih potreboval, da sem prehranil družino, kajti v zadnjih 30 letih cene neprestano padajo. Marže so bile zelo nizke. Moj sin Če bi želel imeti svinje, bi moral imeti 4000 svin, da bi lahko preživel svojo družino. On sicer tega ne želi, ampak v redu. Zato, da bi lahko nahranil otroke. Kdo žene kmete v, te, v to masovno proizvodnjo? To prav gotovo niso kmetje. Vprašajte nizozemske kmete, kako tesne povezave imajo z bankami, kaj ti vsi so masivno zadolženi, tudi nemški kmetje. Mislim, da moramo malce bolj. Uh, previdno o tem govoriti in govoriti tudi o tem, kako bi imeli pošteno ceno. Torej, zmanjšanje uporabe antibiotikov, strinjam se s tem in uh, strinjam se z Francois in Petrom Lizejem. Vendar, če bi preprosto rekli, da zadevo prepovemo, to je preprosto, preveč preprosto. Paziti moramo na to, da razmišljamo o tem, zakaj se uporabljajo antibiotiki. No, in potem se spet pojavljajo številke. Če imate 5000 svin, jih potrebujete vsak teden 100 novih, prihajajo iz različnih, iz različnih proizvajalcev in potem se pojavljajo bolezni, prihajajo z različnimi družinami bakterij, potem so skupaj v hlevu in pojavi se bolezen. Peter Lize potem uh, se ne sprašuje več, zakaj je to v naši prehrani in zakaj so infekcije stalne. Mislim, da moramo paziti na izobraževanje in tudi na vzrejo živali. Če bomo imeli dobre oblike vzreje, če bi vse živali iz, prišle iz enega hleva, potem bi bilo bakterij manj. Torej, problem je v tem, da ni izobraževanja, da je preslaba vzreja in kmete moramo spodbuditi k temu, da bodo proizvali ustrezno hrano in to mislim, da nam ne bo uspelo na preprost način. Hvala. Thank you. Hvala. Gospod Sani bo spregovoril. Tri minute imate. Hvala, dve vprašanje bi postavil. Eh, namenjeni pa sta predvsem komisarju oziroma predstavniku komisije. Prvo vprašanje eh, se nanaša na zdravila v prehrani oziroma v krmi. Ta odbor pripravlja mnenje o določenih zakonodajnih aktih, ki jih predlaga komisija o zdravilih v krmi. Obstaja kar nekaj podobnosti med Eh, to temo in pa torej, temo zdravil v krmi, s katero smo ukvarjali pretežno septembra in oktobra. Zanima me, kakšna je tukaj eh, korelacija, kako komisija gleda na obe temi in ali bodo ustvarili eh, nek krovni predlog za oba akta. Drugo vprašanje pa je širše. No, mi tukaj oblikujemo neko okvirno zakonodajo. To je povezano z celotnim evropskim trgom. Ta trenutna pobuda eh, pa me zanima, ali je tudi del eh, pogajanj eh, o TTIP. ali ima kakšno vlogo v teh trgovinskih pogajanjih in kako komisija gleda na, na to vprašanje, eh, kako boste tudi obravnavali to med pogovori. Hvala. Še dodatno prošlo smo dobili strani gospe Kadenbach. Florence. Gospod Florenc eh, ni želel iti v podrobnosti, mm, samo pa se želim odzvati na to, kar je on povedal. Res je, on je praktičen človek in to cenim, ampak eh, meni se je samo povečal vtis, da z temi lažjimi dostopi do antibiotikov mm, dejansko prispevamo k temu, da je problem vedno večji. Preko spleta je mogoče dobiti antibiotike in zanima me, eh, ali menite, da tega začaranega kroga nikako ne bomo mogli prebiti. Res je, masovna vzreja eh, vodi do uporabo antibiotikov in to se potem znajde tudi v živilih, to je res, ampak nekdo, ki se ukvarja z eh, drugačno vzrejo, bi lahko postopal drugače. Mi prispevamo k temu, mi dejansko potenciramo problem, Eh, zato, ker omogočamo lahek dostop do teh zdravil, namesto da bi zadeve omejevali. Hvala. Much, mis... Hvala, gospod Kadenbach. Zdaj pa bo spet spregovoril predstavnik komisije. Gospoda Risa, prosim, da se odzove na komentarje in na zastavljeno vprašanje. Izvolite. Hvala mm, poročevalki, poročevalcem v senci in eh, drugim članom in članicam tega odbora za zanimivo razpravo. Skušal bom odgovoriti na kar največ eh, vprašanj. Delno jih bom tudi združil v skupine. V številnih prispevkih ste omenjali antibiotike in pa uporabo antibiotikov kot profilaktični ukrep. Mi to skušamo urediti z našim predlogom in zato uvajamo številne določbe na področju antibiotikov in pa odpornosti na antibiotike. Analizirali smo različne prakse po Evropi skušali smo najti najboljšo možnost za rešitev tega vprašanja. Prav tako smo se skušali nekaj naučiti iz eh, načina, kako to temo obravnavajo države članice, naprimer Danska. Eh, na Danskem je pristop zelo dober. sistematično so se uh, začeli ukvarjati s tem vprašanjem in zato se je uporaba antibiotikov močno zmanjšala. Zato menimo, da mora biti pristop sistematičen. Vsi partnerji morajo biti vključeni. Eh, vse se začenja pri veterinarjih, ki predpisujejo zdravila, vključeni pa so seveda tudi javni organi, kmetije, industrija in podobno. Mhm. Tukaj imamo 12 eh, ali pa 15 določil v predlogu, odvisno od tega, kako predlog berete. Mm, je pa še prostor tudi za nove ideje in za izboljšave. Prvič smo zdaj to temo vključili v uredbo. In, uh, dr. Lize je postavil vprašanje, ali bi lahko ta ukrep razširili tudi na uporabo človeških zdravil. To je zanimivo vprašanje. Mi kot komisija eh, bomo predstavili akcijski načrt eh, glede odpornosti na antibiotike. Eh, številne vidike bomo skušali uvesti tudi na področje humanih zdravil predlagamo regulativni pristop. Vprašanje pa je še, kako bomo vse skupaj izvajali. Številna vprašanja so se dotikala tudi načina, kako obravnavamo veterinarje. Oni so odgovorni za zdravljenje živali, tudi za profilaktično zdravljenje. To so pomembna vprašanja. Najprej uh, smo slišali vprašanje o definiciji tisti, ki so odgovorni za zdravje ljudi in živali. E, niso vedno samo veterinari odgovorni za zdravje živali. Tukaj obstajajo še drugi poklici in upoštevati moramo, da imajo tudi drugi poklici pravico zdraviti živali. Zato smo oblikovali to definicijo. V večini držav članic pa so res veterinari tisti, ki skrbijo za zdravje živali. Potem eh, še deregulirani poklici, eh, do tega tudi pridemo, če obravnavamo to vprašanje, kako ta poklic deluje ne reguliramo samo izobraževanja teh strokovnjakov, ampak tudi način, kako lahko prodajajo zdravila. Eh, Omejitve uvajajo in upravljajo države članice. zaradi dostopnosti eh, zdravil v oddaljenih regijah se lahko države članice odločijo tudi za druge načine, torej če v bližini ni veterinarja. Torej države članice to obravnavajo in verjetno eh, se bo to vprašanje pojavilo tudi na razpravah v svetu kot pomembna točka tudi v človeški medicini. Določene države dovoljujejo prodajo zdravil strani zdravnikov, ampak to je res uh, samo izjemna praksa, ki ni splošno razširjena. Potem imamo dva pristopa. Gospa Grostet je rekla, da morda nismo uh, dovolj ambiciozni, kar se tiče inovacij, da ne zagotavljamo dovolj spodbud, zato da bi novi proizvodi prišli na trg. Po drugi strani pa obstaja tudi povezava med cenami in inovacijami. Torej, dilema je mm, tukaj bistvenega pomena in to smo uh, zapisali tudi v svojo študijo učinka. kako omogočiti tistim, ki razvijajo zdravila, da bodo lahko res uvajali nova zdravila tudi na trg. Pogosto zdravil na trgu ni eh, dovolj, torej eh, kje je zdaj tista, tisto pravo ravnotežje in kako to omogočiti. Potem uh, imamo tudi vprašanje varstva podatkov in intelektualne lastnine. Ista pravila za varstvo intelektualne lastnine veljajo tudi na področju veterinarskih zdravil, ampak morali bi uvesti določene ukrepe za to, da bodo določena veterinarska zdravila na voljo po bolj dostopnih cenah v EU. V predlogu so tudi določila, eh, kot so v eh, direktivi o človeških zdravilih iz leta 2011. Nacionalni organi morajo situacijo dobro nadzorovati, zdravila morajo nadzorovati, eh, tudi zdravila, ki se prodajajo prek spleta, morajo biti vedno pod nadzorom nacionalnih organov. kako bo to prispevalo k dostopnosti zdravil in kakšne omejitve lahko imamo. To je vprašanje, ki še ostaja odprto in bo odprto tudi še v naših razpravah. Zagotoviti pa moramo, da bo razpoložljivost zdravil ključno gonilo tega predloga, torej da bomo povečali razpoložljivost. Govorimo o naslednjih letih in eh, v teh letih bo prišlo še do eh, novega razvoja na področju interneta in eh, to bo seveda vplivalo na način, kako se prodajajo zdravila. V določenih državah so že uvedli elektronske eh, recepte, tako bo lažje eh, spletnim lekarnam zbirati podatke, eh, tudi nadzor bo lažji. In v naslednjih letih se bomo s tem še ukvarjali, kajti gotovo se bodo stvari na tem področju razvijale. Nimam časa, da odgovorim na vsa vprašanja, tako da bi se zdaj osredotočil na nekaj, kar je povedala poročevalka in pa tudi določeni poročevalci v senci. Gre za klinične preizkuse. Tukaj se postavlja vprašanje o povezavi med ustreznim obdobjem za umik mislim, da to še lahko bolje opredelimo. Kako je to povezano? E, S predlogom, ki smo ga podali, zagotoviti moramo, da med obema predlogoma ne bo kontradikcij. Razprava poteka tudi v odboru Agri v DGI Sanko pa tudi skušamo eh, rešiti to vprašanje in zagotoviti konsistentnost glede samega sistema. Eh, zaključil pa bom z vprašanjem farmakovigilance in s tem, kako bi sistem lahko bolje deloval. po zaslugi dela, ki je eh, potekalo v EMI, smo vse skupaj analizirali. Dobili smo 1123 poročil, ki smo jih posredovali EMI. Samo 3,3 odstotke. Uh, udeleženih je zahtevalo spremembe. Skoraj 97 odstotkov uh, signalov ni bilo ustreznih. Zdaj bomo v tem novem sistemu imeli več podatkov, bolje bomo prepoznavali potrebe in ni vprašanje, koliko poročil bomo dobili, ampak kakšna bo eh, kakovost eh, teh poročil in kako bodo vplivala na eh, naše delo in odločanje. Sistem se bo poenostavil in postal bolj učinkovit. Mm. Predsedujoči mi kaže, da moram počasi zaključiti, tako da bi se samo zahvalil za vse eh, prispevke in s tem tudi zaključil. Hvala. Zdaj pa samo še časovnica. rok za to, da se poročilo pošle tolmaču oziroma prevajalcem. Ne, oprostite, časovnico bom predstavil potem. Zdaj se bo še poročevalka gospa Grostet odzvala na vse komentarje. Gospa Grostet, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Skušala bom biti kratka, kajti res je, da smo posvetili predvsej časa temu vprašanju, ki pa je vprašanje ključnega pomena. Zahvaljujem se vsem svojim kolegom in ko sem jim prisluhnila, sem ugotovila, da se bomo morali posvetiti še številnim eh, točkam. Glede številnih vprašanj se strinjamo, predvsem, ko gre za bistvene točke. Če si bomo vsi skupaj prizadevali, bomo zagotovo lahko pripravili boljše besedilo. naj eh, izpostavim nekaj točk, ki eh, so jih omenili moji kolegi. Povzela bom zato, da bo šlo vse skupaj hitreje. Ja, kar zadeva embalažo in eh, pa označevanje eh, izdelkov. Ehm, to je seveda pomembno vprašanje, eh, krati se je potrebno posvetiti tudi nenamenski uporabi zdravil. Eh, poleg tega se morajo rezervni antibiotiki uporabljati res zgolj kot izhod v eh, zadnji sili. Na vsak način je potrebno najti ustrezno ravnotežje, eh, kot je omenila že Evropska komisija. Ne eh, pravim, da bi morali iti tako daleč, eh, kot eh, predlagajo presoje vpliva Evropske komisije, ampak kot so dejali kolegi, potrebujemo dolgoročno vizijo glede generične uporabe zdravil, pa tudi vizijo uporabe zdravil na spletu. Mislim, da bomo imeli enoten obrazec za izdajo receptov, gre za člen 110, torej uh, imeli bomo enoten dokument. Kar pa zadeva uporabo antibiotikov uh, in metafilaktično uporabo antibiotikov, naj vam dam primer. Če uh, piščanec eh, zboli in ga zdravijo predvsem z eh, antibiotikom, ali je potem potrebno hkrati zdraviti tudi vse druge živali, ki eh, bi lahko bile okužene. Mislim, da potrebujemo poprejšnji diagnostični test, da bi ugotovili, ali je uporaba antibiotikov upravičena. In eh, še poročevalka v skupini, eh, poročevalka sence skupine EFDD, ki je dejala, da smo preveč proindustrijsko usmerjeni in da ne sledimo dovolj eh, ciljem javnega zdravja, naj vas pomerim, da gre tukaj seveda za zagotavljanje zdravja živali, hkrati pa tudi za zagotavljanje zdravja ljudi, kajti obe področji sta tesno povezani. in odpornost na antibiotike kaže, da moramo zares spodbuditi farmacevtsko industrijo, da razvije nova zdravila. Tudi, če je uporaba antibiotikov zelo omejena in zelo skrbno nadzorovana, bomo še vedno potrebovali nova zdravila. Na vsak način moramo izboljšati zdravje živali in ljudi. In naj navedem nadaljni primer. Primer eh, čebel. Storiti moramo vse, kar lahko, da čebele ne bi izginile. Vemo, da se eh, število eh, čebel v Evropi stalno zmanjšuje in tukaj se soočamo z velikim problemom. to je problem proizvajalcev medu. Potem pa je tukaj še uporaba antibiotikov v akvakulturi. Res je, da ko antibiotike mečemo v vodo z namenom zdravljena rib, eh, ustvarjamo velik problem. Prodaja na spletu. Res eh, bi rada bila izjemno stroga, kar zadeva uporabo oziroma prodajo eh, zdravil na spletu. Mislim, da bi morala biti prodaja na internetu brez recepta prepovedana. Tako zelo lahko uh, si, bilo, si bi bilo potem uh, oskrbeti z antibiotiki na neki spletni strani. Ti antibiotiki bi lahko bili poleg vsega ponarejeni, torej obstaja velika nevarnost. Nevarnost prekomerne uporabe antibiotikov, nevarnost uporabe uh, zdravil, uh, ki niso predpisana in ki uh, tudi niso avtentična. Torej, to je točka, eh, pri kateri se naše mnenje razlikuje od mnenja sveta. Ampak mi bi res radi zagotovili zdravje, zdravje živali in zdravje ljudi. Zaradi tega mislim, da moramo biti zelo trdni, ko obravnavamo to vprašanje in vsi skupaj bomo sodelovali, da izboljšamo uh, situacijo. Upam, da nisem bila predolga, gospod predsedujoči, zahvaljujem se vsem in sodelovala bom z vsemi poročevalci v uh, senci in z vsemi poslanci, tako da bomo pripravili kar najboljše možno besedilo. Najlepša hvala. Time. Hvala, zdaj pa časovnica. Uh, do 13. aprila mora besedilo biti poslano prevajalcem. V Enviju bomo razpravljali 6. in 7. maja. Rok za vložitev predlogov sprememb je 15. juni ob, 14, ob 16. popovdne. V odboru Envi bomo glasovali 22. septembra, torej po poletnih počitnicah. Ni pa še odločeno, kdaj bo potekalo glasovanje na plenarnem zasedanju. Zdaj pa naslednja točka. ki je povezana s prejšnjo točko, to je sprememba uredbe številka 726 skozi 2004 v postopkih skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila spet bomo slišali predstavitev komisije, potem bo spregovoril poročevalec in poročevalci v senci. Čas hitro teče, na dnevnem redu pa imamo še dve točki, tako da bi vas eh, vse prosil, da se pri svojih prispevkih omejite. Komisijo prosim, če predstavi povzetek stališča v osmih minutah poročevalci bodo dobili besedo za pet minut, poročevalci v senci tri minute, drugi člani odbora, ki želijo prispevati, pa bodo imeli na voljo dve minuti časa. E, o določenih temah povezanih s to točko smo razpravljali že pri prejšnji razpravi, tako da e, se prosim ne ponavljajte, da bomo imeli čas še za zadnjo točko točko 8 na današnjem dnevnem redu. Zdaj pa bo svoje stališče predstavil eh, predstavnik komisije. Eh, spet bo to gospod Ris, eh, ki bo predstavil stališče o spremembi uredbe. Izvolite. To, to, to this, uh, Hvala lepa, poskusil bom biti hiter. gre za zakonodajni manevr, ki ga moramo storiti za to, da lahko predstavimo celotno uredbo kot samostojno uredbo za veterinarska zdravila. Odpraviti smo morali veterinarske določbe iz uredbe 726-2004 in jih uvrstiti v novo uredbo. Kar zadeva pravila, ki so začela veljati po vstopu Lizbonske pogodbe, smo morali zaradi spremembe akta vse skupaj lizbonizirati. Torej, uvesti smo morali delegirane ali izvedene akte. Torej, trenutna struktura je na levi. Število določb v naslovih 1, 2, 3, 4 in 5 je zelo visoko, enako velja tudi za prilogo. In to sedaj predlagamo tudi v novi uredbi. Predlagamo izbris naslova 3 v zvezi s centraliziranim postopkom, kajti to je vključeno v predlog o uredbi o veterinarskih zdravilih. Prav tako pa je bilo treba umakniti sklicena veterinarska zdravila po vsem aktu. Nekaj primerov. Izbrisali smo 59. člen iz direktive 2001, sprejeli smo 14. člen v zvezi z variacijami in kaznimi, sedaj je to v skladu z Lizbonsko pogodbo. 10, 12 in 87 smo prilagodili. Lizbonski pogodbi in 61. člen smo prilagodili, kar zadeva postopek imenovanja članov v odbor za zdravila v uporabi. To je bilo vse vključeno v del eh, našega dela na tem področju. Kar zadeva pomembne vidike v zvezi z pristojbinami, trenutno so te pristojbine urejene v 50. členu uredbe. 626 skozi 2004. Govorimo pa o pravilih za izvajanje. Tako se sprejemajo odločitve, kako vidite na tej prosojnici. Mi nekaj predlagamo, svet pa potem seveda sodeluje pri sprejemanju odločitve. V novi uredbi glede firmakovih klance smo govorili tukaj prejšnje leto in zagotovili smo eh, nove določbe v zvezi s tem, tudi kar zadeva plačila, gre pa za 658 skozi 2014. Kako se bodo pristojbene urejale v prihodnosti na tem področju? V predlogu vključujemo, da bi komisija na osnovi načela določala in sprejela izvedbene akte. Ta pristop je v skladu z sodbo Evropskega sodišča. Nacionalne pristojbene niso vključene v urejanje tega eh, predloga, to je pristojnost držav članic države članice odločajo o strukturi pristojbin. Te spremembe so nam omogočile pregleden in berljiv predlog za vse uporabnike. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa poročevalec gospod Tanasesko v petih minutah. Hvala lepa, gospod predsedojoči. razvezava dovoljen za promet, za veterinarska zdravila in eh, zdravila za ljudi, je dobra. Upoštevati moramo specifične potrebe veterinarskega sektorja. Vendar v besedilu mora biti jasno zapisano, da bo agencija ohranila trenutno vlogo za potrjevanje in nadzor nad veterinarskimi izdelki v okviru centraliziranega postopka vsaka nova naloga, ki jo agencija prevzame v okviru nove uredbe, mora biti omenjena pri reviziji 726 skozi 2004. Obstajajo tudi nekateri pomisleki v zvezi s proračunom in pristojbinami. V zvezi s tem bomo morali še govoriti. Naprimer, V svojem predlogu komisija 70. člen nadomešča, gre pa za pravno osnovo za plačilo pristojbin agenciji za zdravila, za veterinarska zdravila, za zdravila za ljudi. Seveda pa vemo, da komisija prepravlja revizijo trenutne uredbe sveta 2000. 97 skozi 95 v zvezi s splošnim režimom pristojbin za Evropsko agencijo za zdravila. Torej, novi 70. člen predlaga izvedbeni akt za oblikovanje strukture in uh, raven prestojbin. Uh, eh, zaradi tega ni kaj dosti dela za revizijo sveta v zvezi s tem. Parlament ima omejeno vlogo nadzora tukaj, z, če gre za izvedbeni akt. Sam pa mislim, da bi parlament moral sodelovati pri oblikovanju pristojbin agencije, kakor je to veljalo na področju farmakovigilance. Zato me zanima, ali lahko še enkrat pojasnite, zakaj ste se odločili za to pravno pot in zanima me, kako bo komisija revidirala trenutno uredbo o pristojbinah ali razmišlja o uredbi, ki bi vključevala parlament in svet na enakopravni osnovi. Kakorkoli že, uredba o splošnem režimu pristojbin mora ostati uveljavi prehodno, dokler ne bo začel veljati nov izvedbeni akt ali dokler ne bo sprejeta nova uredba. In šele takrat je mogoče odpraviti osnovni akt. Komisija mora tudi. Torej jasno povedati, kakšni so njeni nameni v zvezi s tem trenutnem predlogu, zato da bo zagotovila, da agencija ne bo določeno obdobje brez možnosti zaračunavanja pristojbin. In še več, komisija mora parlamentu in agenciji zagotoviti, da bo začela pripravo izvedbenega akta dovolj zgodaj, zato da bi se izognili tistim vrzelim upravni osnovi, ki smo ji bili priča na področju farmakovigilance za zdravila za človeško uporabo. V skladu z trenutnim predlogom bo 70. člen pravna podlaga za vse pravne akte v zvezi s pristojbinami, ki jih je treba plačati Evropski agenciji za zdravila v zvezi z veterinarskimi zdravili ali zdravili za človeško uporabo. Glede na to, da imamo izbiro glede števila izvedbenih aktov in da to vpliva na proračun agencije in glede na to, da bi bilo boljše, če bi imeli samo eno enotno strukturo pristojbin, bi mi bilo všeč, če bi komisija lahko pojasnila uh, izbiro med enim ali drugim izvedbenim aktom. In še zadnja točka opazil sem, da komisija določa, da bo nov izvedbeni akt temeljil na stroških agencije in držav članic. Načeloma to pozdravljam, ampak upoštevati je treba specifične lastnosti veterinarskega sektorja in poskrbeti je treba, da bodo pristojbine dostopne za veterinarsko industrijo, zato da bomo spodbujali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 Ja, no, pravzaprav nisem poročevalka v senci, ampak eh, spregovorila bom imeno eh, mojega kolega, ki danes nažalost ne more biti z nami. to eh, besedilo eh, je povezano z besedilom na temo veterinarskih zdravil. Gre za eh, spremembe, ki bodo sledile spremembi zakonodaje na področju veterinarskih zdravil. Zaradi tega moramo paziti, da bosta obe besedili usklajeni. Kolega Serjo ni ugotovil uh, konkretnih problemov uh, in tudi ne vidi nobenih težav, uh, ki bi jih morali obravnavati. Kot ste dejali, uh, pa je zelo zaskrbljen uh, zaradi vprašanja receptov meni, da je to zares ključno vprašanje, ki bomo morali posvetiti več pozornosti pravila, eh, ki veljajo za veterinarska zdravila, bodo eh, naložila več dela eh, agenciji EMA in zaradi tega bo to potrebno tudi ustrezno upoštevati. In to je pomembno vprašanje. Vprašanje, kakšno bo povračilo za to to uh, so torej tista vprašanja, ki jih je želel spostaviti uh, moj kolega. Nažalost ne bom mogla ostati uh, pri celotni razpravi, kajti moram na drugo sejo, ampak z velikim uh, zanimanjem uh, bom sledila nadaljemu razvoju te teme. Hvala lepa, sedaj pa EKR, gospod Pijeha, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči na večino pomembnih tem smo obravnavali že pri prejšnji točki in eh, najprej morda regulatorna skladnost s pogodbo o delovanju Evropske unije. Člen 53.1, tam je mogoče prebrati, da bo komisija lahko uvedla delegirane akte, to je povezano z zbiranjem podatkov in uh, antibiotiki. To je tehnično vprašanje, pa vendar zelo pomembno vprašanje in tega ne smemo jemati zlahka. Zato mislim, da to ne bi smelo temeljiti na členu 291 e pogodbe kot delegirani akt. Ne, to bi moral biti delegirani akt, torej ne izvedbeni akt. Gre za tehnično vprašanje in še nekaj pristojbine. To bo zelo kontroverzna tema kajti to vpliva tudi na a, obseg birokracije. MSP-ji v tem sektorju se pritožujejo, kajti sektor bo moral veliko plačati za to, kar zadeva dovoljenja za promet. Decentralizirani postopek ali poenostavljeni postopek Ne vem, mislim, da ne bi smeli zadev omeli, omiliti tukaj. Po mojem bi to moralo biti še strožje, kajti gre za ključen vidik javnega zdravja. Sankcij, kazni ni. Torej, če imamo mm, nekega neodgovornega akterja, ki upeljuje neustrezna travila, potem ne vemo, kaj se bo zgodilo, kdo ga bo kaznoval, kakšne bodo sankcije. In še na zadnje poznamo tudi homeopatsko veterinarsko branžo. Sam sem zdravnik in mislim, da se moramo posvetiti znanosti. To bi lahko preprosto črtali. Hvala lepa. Sedaj pa poročevalka v senci gos, eh, skupine Alde, gospa Meissner. Hvala lepa. No, Res bom lahko krajša od treh minut, ker smo veliko že slišali in drži. Sedaj poskušamo zadevo poenostaviti, strniti. Seveda pa je pri izvedbenih aktih pač tako, da želi parlament razmisliti o tem, dokolikšne mere je to tehnično vprašanje ali pa ni morda tukaj zadaj nekaj političnega. Mislim, da moramo o tem razmisliti. Uh, tu v krogu poročevalcev v senci. Zato lahko rečem samo to, da se veselim uh, dela z poročevalci v senci, priprave predlogov sprememb in seveda lahko razumem, da želi komisija zadevo poenostaviti, ampak eh, na no, vse zadnje gre za zdravje živali in tudi ljudi, ki jedo te živali, zato moramo biti previdni, to je vse, kar sem želel povedati. Hvala. Thank you. Uh... Hvala lepa. Gue gospa Kilonen. Arvoisa puheenjohtaja, en käytä tällä hetkellä. Hvala lepa. Nič kaj, ne bom dodala, več bom povedala na sestanku poročevalcev v senci. Najlepša hvala, da ste bili tako. Kratki se tako, gospod Hojsling, izvolite. Hvala. Strinjam se z prejšnjimi govorniki, gre za tehnični postopek, seveda moramo preveriti ali je parlament dovolj vključen v to, kajti z izvedbenimi akti že imamo tako ali tako težave, zato moramo to preveriti. Pristojbine, da tukaj slišimo kritične glasove, to ne bo preprosto vprašanje, zato moramo preprečiti, da bi MSP na koncu bili na slabšem. Mislim, da bo to predvsej žgoča politična tema. Nekaj pa želim še povedati. Homeopatskih zdravil ne smemo zanemarjati, mislim, da bi jih morali upoštevati tudi v postopku kot enakovredne. To je to. V postopku pa se bomo vse še vedno spuščali v podrobnosti. Hvala. Nicola Pedicini za FDD. Sì, grazie Presidente. Uh, noi siamo... Yeah. Ja, Najlepša hvala, gospod predstojoči. Seveda bomo sodelovali z drugimi poročevalci v senci in pa z poročevalcem na tem področju, ki je izjemno tehnično eh, področje. Eh, gre za eh, pridobitev dovoljen za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo. Načeloma se strinjamo z delegiranimi akti vendar eh, pa je tukaj potrebno poskrbeti tudi za ustrezno povezavo z temeljnimi akti. Mislim, eh, da je eh, to poročilo dobro, ampak pridržujemo si še možnost, da se o tem pogovorimo v okviru poročevalcev v sesi. Hvala lepa, nihče drug se ni javil k besedi. Če se nihče več ne želi javiti, potem se bomo vrnili v komisiji. Gospod Ris, lepo prosim, da odgovorite na vprašanje in komentarje člana odbora. Hvala lepa. Hvala poročevalcu za njegovo delo. Nekaj splošnih komentarjev. Mislim, da je treba to brati skupaj z eh, glavnim predlogom. To je delno tudi odgovor na homeopatska trvila sankcije in tako naprej. No, vprašanja so bila povezana neposredno s tem predlogom in sklicovali so se predvsem na pristojbene, zato bom poskusil odgovoriti na to. zakaj se je komisija odločila za izvedbeni akt v tem predlogu. To je bila sodba sodišča C427 skozi 2012 v zvezi z pristojbinami in drugimi agencijami, ki dobivajo finančna sredstva od teh pristojbin sodišče je to predlagalo kot priporočeni sistem. Pri pristojbinah v zvezi s farmakovigilanco pa ste že videli, da obstajajo tudi druge možnosti. Govorimo o novi strukturi pri pravilih glede pristojbin. Zadeva je zelo zapletena, kajti upoštevati je treba interese Evropske agencije za zdravila, pa tudi seveda nacionalnih agencij. Trenutno smo v fazi zbiranja podatkov in eh, preveriti je treba stroške omrežja agencij in celoten sistem, zato da poskrbimo, da vse deluje tako, kot je treba. Če se spomnite razprave o farmakovigilanci, so bile pristojbine zelo težka tema, kajti argumenti so pogosto temeljili na ocenjenih ali verjetnih stroških. Zato želimo poskrbeti, da bo predlog spremljiv, ne samo za komisijo, ampak da bo to vključilo tudi Evropsko agencijo za zdravila in nacionalne oblasti. Seveda si želimo, da bi to čim prej zaključili ampak eh, to bo nekaj časa trajalo in sledimo tudi zahtevi parlamenta v zvezi z zunanjo oceno tega predloga in to je tudi zelo pomemben del našega načrtovanja. Kako lahko pristojbine spremenijo dostop do centraliziranega postopka, to je res, to drži poiskati moramo strukturo, ki bo omogočila vstop v ta sistem za mala in srednja podjetja. To ne sme biti ovira za vstop, seveda pa moramo upoštevati različne velikosti tega trga, različne velikosti akterjev in želimo zagotoviti tudi prednosti za razvijalce na tem področju, zato bomo to prav gotovo preučili, ko bo pripravljen predlog. kar zadeva prehodni režim, ki ga je omenil poročevalec. Če obstaja kakšna potreba po pojasnjevanju, mislim, da nam morate povedati, vse želimo pojasniti in poskrbeti želimo, da ne bo vrzeli. Tako da smo vam na voljo, če želite. In še 50. člen, oprostite, 70. člen omogoča določanje prestojbin za zdravila za ljudi in za živali ali ločeno ali skupaj. To je vse. Hvala. Hvala lepa. Na koncu pa še gospod poročevalec, gospod Tanasesko. Hvala lepa. Hvala komisiji za to, da so pojasnili nekaj vidikov. brez ustrezne razlage bi se lahko morda pojavila kontroverzna razprava. Kar zadeva vprašanje politične teme ali tehnične teme, sam menim, da je to tema povezana z zdravjem. Za mene je to najbolj pomembno in zagotavljam vam, da bom zadevo tako tudi obravnaval. Resen bom in zadeve se bom lotil z vso potrebno skrbnostjo. Na koncu se želim zahvaliti komisiji in poročevalcem v senci. prav gotovo bom upošteval vsak vidik, ki so ga omenili. Upam, da bomo pripravili kar najboljše poročilo. Hvala. Hvala lepa. In še časovnica za ta dosje. Rok za vložitev predlogov sprememb je 15. junij ob 12. 15. juni ob 12. ponavljam. V odboru Envi bomo o tem glasovali 22. septembra in kdaj bo potekalo glasovanje na plenarnem zasedanju, še ni jasno. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali pri tej razpravi. Sedaj pa prehajamo na naslednjo in zadnjo točko. Gre za mnenje odbora Envi v zvezi z Evropskim skladom za strateške naložbe. Gre za Junkerjev načrt. Poročevalka za to mnenje je gospa Dali in uh, lepo prosim, da nas uvedete v razpravo, na to pa se bodo ozglasili še seveda poročevalci v senci. Izvolite. Hvala lepa. Na začetku želim povedati, da smo že imeli razprave o tem na plenarnem zasedanju v Ekonu, odboru za proračun in v odboru ITRE v zvezi z to temo. To je poseben in eh, zelo pomemben dosije v zvezi z skladom za strateške naložbe oziroma Junkerjevim načrtom. Šele pred nekaj tedni smo dobili ta dosje. Glavni namen je, da bi katalizirali naložbe, kajti to bi bilo orodje za to, da bi Evropa lahko preoblikovala in posodobila svoje gospodarstvo, ob tem pa bi zagotovili tudi teritorijalno kohezijo v Evropski uniji. Prehod na trajnostno, učinkovito in dekarbonizirano gospodarstvo je krovni cilj za prihodnost in razvoj Evrope preden bomo uložili mnenje odbora Envi, bomo seveda imeli sestanek poročevalcev v senci, zato da bi predstavili čim bolj uravnoteženo poročilo. In zahvaljujem se že sedaj vsem poročevalcem v senci za njihov prispevek. Sedem točk želim poudariti, ki so pomembne za odbor Envi. Prvič, ključnega pomena je, da zagotovimo, da bo Evropska investicijska banka dajala prednost trajnostnim projektom s povdarkom na obnovljivih virih energije ali nizkoogličnih virih energije, zato da bomo v skladu z cilji za razvoj z nizko vsebnostjo oglika in da bomo v skladu z cilji 2020, 2030 in 2050. Naslednja točka. V tem mnenju želimo razjasniti pozitivna merila za izbiro projekta. V skladu s tem morajo naložbe seveda dajati prednost trajnostnim načinom prevoza, trajnostni mobilnosti, elektrifikaciji in alternativnim gorivom. Energetska infrastruktura z pametnimi števci, pametnimi omrežji, z povezovalnimi vodi in tako naprej. To mora biti v ospredju. Prav tako moramo poudarjati energetsko učinkovite projekte še posebej večje posodobitve zgradb na področju energetske učinkovitosti. Naložbe morajo biti namenjene tistim projektom, ki izpolnjujejo cilje krožnega gospodarstva, zmačujejo odpadke in namenjene morajo biti tudi projektom, ki spodbojajo trajnost in mobilnost ter tranzicijo na trgu dela. Naložbe EFSI morajo podpirati tudi inovacije ter raziskave in razvoj. Takšne naložbe morajo zagotavljati finance za obnovljive vire energije in nizkooglično tehnologijo. Seveda pa to ne izključuje tehnologije, ki so še v fazi demonstracije. Potrebujemo nove rešitve in to velja tudi za nova zdravila. Kar zadeva naložbe, ki bodo del Evropske investicijske strategije v zvezi z javnimi sredstvi. Po mojem mnenju in po mnenju odbora Envi bi to moralo biti podvrženo študiji vpliva na okolje in na finance ter zdravje, v skladu pa mora biti s cilji na področju energije, okolja in zdravja. Prav tako moramo biti popolnoma pregledni in odgovorni. To moramo zagotoviti zato, da bodo naložbene politike ustrezno razvite in da bodo tudi izbrani projekti ustrezni. In na koncu še nekaj. Sama menim, da bi morali poskusiti preprečiti, da bo naložbeni odbor sestavljen samo iz finančnih strokovnjakov, kajti finančni vidik je samo eden od pričakovanih rezultatov posameznih projektov. Sama menim, da bi bilo bolje, če bi imeli več disciplinarni pristop, to je nujno potrebno v izbornem odboru, zato da bo upoštevano tudi mnenje parlamenta in da bo lahko parlament zagovarjal svoje cilje. To je pregled glavnih točk, ki so bile vključene v mnenje. Predlog EFSI nam lahko zagotovi možnost za to, da izvedemo strukturne reforme, s pomočjo katerih bo naše gospodarstvo postalo bolj trajnostno in učinkovito z viri. Posvečati pa se moramo seveda tistemu, kjer lahko dejansko dosežemo dobre rezultate in tudi vidikom, kjer bi EFSI lahko vplival na zaščito okolja in oblikovanje delovnih mest. To je mnenje odbora Envi. Kakor sem že povedala, sem v stiku tudi z poročevalci iz odborov Ekon in ITRE, zato da poskrbimo, da bo mnenje odbora Envi v čim večji meri vključeno v končni dosje EFSI, kajti zagotoviti moramo, da bomo imeli trajnosten razvoj in razvoj, ki bo energetsko učinkovit in okolju prijazen. Kajti samo tako lahko spodbujamo gospodarstvo in zagotavljamo nova delovna mesta. Hvala. Hvala lepa, gospa Dali. Sedaj pa poročevalci v senci. Najprej ELS, gospod Gizeke. Hvala lepa hvala kolegici Dali za mnenje. Mnenje je uravnoteženo in ga podpiram v veliki meri. Imam samo nekaj kratkih komentarjev. Načeloma zagovarjam naložbeno ofenzivo komisije, vendar koriščenje sredstev iz instrumenta za povezovanje Evrope in uh, raziskovalnega programa je po mojem mnenju negativna točka. Obzorje 2020 je že usta, usta, ustaljen program, ki ima dober ugled in mislim, da mu ne bi smeli imati sredstev. Instrument za povezovanje Evrope pa eh, vključuje projekte, kjer drugače ni zasebnih naložb. Če bomo ozeli sredstva tema dvema programoma, potem bodo sredstva namenjena v nasprotju z izvirnimi cilji. Seveda moramo spodbujati zaščito okolja, ampak sredstva morajo biti namenjena tistim projektom, kjer zagotovimo trajnostno rast in tudi prijaznost do okolja. Veliko predlogov sprememb, ki ste jih predlagali, to upoštevajo in zato jih lahko podprem, ampak nekaj predlogov sprememb bom vseeno vključil. Še posebej, kar zadeva projekte v zvezi z inovativnimi zdravstvenimi storitvami, tam vidim veliko potencijala. V okviru EFSI-ja bi prav tako morali spodbujati projekte, ki lahko prispevajo k javnemu zdravju in dobrobiti mislim, da bi Evropa lahko tukaj prevzela vodilno vlogo v prihodnosti. Še posebej mislim na elektronsko zdravje, e-zdravje, kakor se to tudi imenuje. Prav tako je zelo pomembno, da zagotovimo prijaznejše okolje za naložbe, še posebej kar zadeva MSPE, kajti to so tisti akteri, ki zagotavljajo rast v Evropi. Tukaj ne smemo zagotavljati več birokracije. Zato predloga spremembe 8 ne bom podprl, EFSI mora biti ustanovljen brez dodatne birokracije, kajti zagotoviti želimo, eh, da bi te naložbe zaživele, ne pa da jih spodkopavamo z birokracijo. Ne želimo kvot za socialne, okoljske strokovnjake ali karkoli že. Ne, mislim, da je pomembno, da imamo finančne strokovnjake tukaj. To je ključnega pomena če bomo tako nadaljevali, potem bomo Evropski sklad za strateške naložbe popeljali v pravo smer in prepričan sem, da smo sporočevalko na pravi poti. Hvala. Hvala lepa. EKR, gospod Swinburne. Hvala lepa. Danes se oglašam v imenu gospe Gerling. Ona je poročevalka v senci in se opravičuje. Prebrala pa bom nekatere njene zapiske. EFSI naj bi sprožil naložbe zasebnega sektorja zato, da bi okrepili konkurenčnost in do, dosegli dolgoročno rast in delovna mesta. Izbira projektov mora vedno temeljiti na uspešnosti projektov, seveda pa moramo upoštevati tudi naložbena merila. Projekti, ki imajo največjo verjetnost, da izpolnijo cilje sklada, morajo biti izbrani. To so tudi tisti, ki seveda vključujejo največ zasebnih naložb. Zato je treba ohraniti čim širši bazen potencijalnih projektov in izbiro projektov moramo temeljiti samo na uspešnosti in kakovosti. Zato se gospa Görling ne strinja z predlogi sprememb v zvezi s petim členom, kjer govorimo o izkoriščanju jamstva. Tam bi omejili možne projekte, kajti uvajamo dodatna merila. Gre za gospodarski instrument in če bomo uvedli preveč, okoljskih meril, bomo zmanjšali število vlagateljev, ki želijo pri tem sodelovati. Drugič, EKR ima pomisleke v zvezi z predlogom poročevalke, da bi vključili okoljskega strokovnjaka in socialnega strokovnjaka v naložbeni odbor. Članstvo v naložbenem odboru ne sme biti politične narave ali sektorske narave. Mandat tega odbora je jasen. Zagotoviti je treba, da so operacije v skladu z določbami 5. člena, zato ni nobene potrebe, potem, da bi domnevali, da bi socialni ali okoljski strokovnjak kakorkoli izboljšal rezultate. In na koncu je gospa Görling razočarana, ker poročevalka ni govorila o financiranju FC. Poročevalka, tako se zdi, sprejema predlog komisije, da bi 2,7 milijarde oduzeli v obzorju 2020, zato da bi podprli naložbe v širšem gospodarstvu. Ne glede na to, da je velik delež obzorje 2020 namenjen raziskavam, kjer so na voljo samo javna sredstva. In eh, temeljne raziskave imajo možnost, da zagotovijo velike prednosti v prihodnosti, ampak ta potencial sedaj zmanjšujemo, zato ker zmanjšujemo prispevek Evropske unije k tem raziskavam. Zato želimo poskrbeti, da bo do krčenja v proračunu za obzorje 2020 upoštevala tudi pomembne prispevke temeljnih raziskav v prihodnosti. Zato predlagamo, da se finančna sredstva iz obzorja 2020 vzamejo iz tistega dela, ki financira komercializirane ali projekte, ki jih je mogoče komercializirati, zato da izkoristimo strukturo vzvoda v okviru odbora EFSI. Hvala. Hvala lepa na vrsti so zeleni, sam sem poročevalec v senci za zelene, zato bom podal svoj prispevek. Najprej hvala za opravljeno delo in za sodelovanje z pripravljalko mnenja gospod Dali. Vesel sem, da je osnutek mnenja, ki ga je pripravila gospa Dali, jasno omenja energetsko podnobno, podnebno politiko Evropske unije, dolgoročne cilje, cilje glede učinkovitosti in tako naprej. Po mojem mnenju je to ključnega pomena v odboru, v mnenju odbora NV. Vse naložbe v okviru EFSI bi morale prispevati k zelenitvi gospodarstva, k trajnostnemu razvoju in odbor NV mora pritisniti na ta postopek in EFSI. Eh, ne sme podpirati okolju škodljivih subvencij in naložb. Ko govorimo o izbiri projektov, ponavljam, da morajo biti odločitve v okviru EFSI sprejete na pregleden in odgovoren način. Včasih imamo s tem težave. Še posebej, ko govorimo o Evropski varnostni strategiji in projektih skupnega interesa za Unijo. Tam ne vidimo preglednosti, ne vidimo odgovornosti sprejemanja odločitev, kako se izbere vsak projekt. V primeru EFSI pa si želimo pregleden in odgovoren način izbiranja projektov. Upravljanje tveganja, to je zelo pomembno. Vsi vemo, da bo EFSI zagotavljala jamstva v okviru Evropske investicijske banke. Projekti z višjim tveganjem se bodo tako lahko izvajali, vendar preprečiti moramo, da bi tveganja zasebnih naložb preprosto premaknili ali preložili na davkoplačevalce in institucije EU. Poskrbeti moramo, da bodo trajnostno in resnično uspešni ali dobro zasnovani projekti deležni podpore v okviru EFSI. Zato mislim, da moramo uvesti merila trajnosti v izbor projektov. Brez tega ne bo mogoče preveriti, ali so projekti trajnostni ali ne. Zato, da zagotovimo koherenco in da se izognemo negativnim posledicam naskrižnega eh, potrebovanja projektov. Na področju energije mnenje omenja pametna omrežja in eh, zmogljivosti za hrambo energije in vse energetske naložbe morajo predvsem biti namenjene varčevanju. Prednost bi morali dati tistim projektom, ki izboljšujejo energetsko učinkovitost in povečajo seveda delež obnovljivih virov energije ter decentralizirajo energetski sistem. Ta projekt bi moral biti seveda podvržen tudi oceni učinka na okolje in biotsko raznovrstnost. O tem ne govorimo pogosto, ampak kakor vidimo, je Evropska strategija za biotsko raznovrstnost eh, neuspešna pri doseganju cilja, zato mislim, da je ključnega pomena, da mislimo tudi na to. In na koncu želim povedati še nekaj, Seznam, ki je vključen v peti člen, trajnostno upravljanje z vodami in projekti na tem področju, to je ključna tema za prihodnost Evrope in za trajnostno Evropo. Zato si želim, da bi ti projekti bili uvrščeni na seznam. Seveda pa se že veselim nadaljnega sodelovanja s poročevalko in drugimi poročevalci v senci. Hvala sedaj pa EFDD. Eleonora Evi, izvolite. Grazie, presidente. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi kolegici Dali za podan predlog. Najprej je seveda potrebno razmišljati o pomankanju ulaganj in o tem eh, govori tudi to poročilo. To je povezano tudi z eh, politiko varčnosti in eh, z ukrepi, katerim so bile podvržene države članice v preteklih letih. To je zagotovo okrepilo negotovost in zaradi tega so se zmanjšala tudi ulaganja. Zato je potrebno odpraviti eh, to varčevalno politiko in razmišljati o novem načrtu ulaganj. Potrebno je eh, seveda razmišljati o gospodarski in družbeni podpori projektom, eh, ki veljajo za tvegane projekte velika je tudi povezava med um, gospodarsko rastjo in pa vplivom na okolje. Odbor eh, je že večkrat eh, poudaril, eh, da bi poskrbeli za razvoj z pomočjo krožnega gospodarstva. Sedaj pa je čas, da poskrbimo za konkretna dejanja. Vendar pa so projekti zelenega gospodarstva najbolj tvegani projekti in ravno zato bi morali tisti eh, projekti, ravno ti projekti biti financirani iz tega sklada. Poleg tega obstaja v tem naložbenem načrtu velik eh, inovativni potencial potrebno se osredotočiti ne zgolj na rast in na eh, zaposlovanje, ampak tudi na druge eh, prednosti, eh, ki bi jih prineslo izvajanje tovrstnih projektov. Potrebno se osredotočiti tudi na preprečevanje naravnih nisreč in pa na boj proti podnebnim spremembam. To je ključnega pomena še prav posebej, ko govorimo o infrastrukturi. Infrastrukturi, ki se navizuje na razvoj eh, našega ozemlja. Ne gre toliko za infrastrukturo, ki eh, povzroča eh, visoke izpuste CO2. -ja kar zadeva organe, upravne organe, menimo, da ne potrebujemo tehničnega odbora za oceno projektov. Mislim, da bi zadostovala struktura Evropske investicijske banke in da ne bi smeli zapravljati sredstev za uh, ustanovitev dodatnih organov. Potem pa še k oceni eh, projektov uh, in k izbiri projektov. Ti postopki morajo biti seveda pregledni uh, in dostop uh, morajo imeti tako posamezni državljani, kakor uh, tudi organizacije. In še zadnja pripomba. Uh, tukaj. Uh, na koncu lahko preberemo, eh, da eh, bi eh, naj ti projekti bili večji projekti z vsaj 3000 zaposlenimi, ampak vemo, da bi se pravzaprav morali osredotočiti na majhna in srednja velika podjetja in na mikropodjetja. In uh, po definiciji Evropske unije imajo ta podjetja do 250 zaposlenih. Najlepša hvala. Poročevalca v uh, senci skupine Elde, Alde tudi ni z nami. From, from my, um, colleague, but, um, really we're, we're very... Podpiramo poročevalca in uh, strinjamo se uh, z, uh, oziroma podpiramo poročevalko in strinjamo se z poročilom, ki ga je pripravila, ali da uh, eh, seveda proučuje alternativne možnosti, recimo prerasporeditev uh, sredstev, ki so jih države članice namenile uh, za Evropsko unijo, pa ta sredstva niso bila uporabljena. Uh, Če bi eh, ta sredstva izkoristili, eh, potem ne bi bilo potrebno odzeti sredstev eh, recimo projektu Povežimo Evropo. Predvsem sredstva iz obzorja 2020 moramo zaščititi. tukaj gre za veliko priložnost za Evropsko unijo. Na ta način eh, bomo lahko zagotovili, da Evropska unija uhrani eh, vodilno raziskovalno infrastrukturo. Zavedati se moramo tudi, eh, kaj se skriva za vzpostavitvijo teh skladov. Gre za zagon gospodarstva, za ponovno vzpostavitev rasti, ampak tega ne bomo dosegli če ne bomo sprejeli konkretnih ukrepov. Zagotoviti moramo, da, zagotoviti moramo ohranitev eh, raziskovalne infrastrukture in eh, še naprej moramo slediti prioritetam, ki smo si jih zastavili v okviru eh, programa Obzorje 2020. Infrastruktura mora biti trajnostna in prijazna okolju. Poleg tega je potrebno zagotoviti tudi financiranje za majhna in srednje velika podjetja. Postopki so preprosti eh, in eh, hitri, nič hujšega ne bi, eh, se ne bi moglo zgoditi, kot da bi sredstva izginila eh, in da bi jih porabili za projekte, eh, kot jih izvaja Evropska komisija. Seveda pa je potrebno zagotoviti tudi eh, Eh, zadosten prevzem odgovornosti, ne želimo, da bi se eh, javna sredstva izgubila, da bi se pomešala z zasebnimi sredstvi. Najlepša hvala za opravljeno delo in opravičujem se za odsotnost našega poročevalca v senci. Hvala lepa. Sedaj pa drugi člani odbora, najprej gospod Baras. Oui, merci, le, le Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, pozdravljam eh, delo, ki ga je opravila poročevalka gospa eh, Dali. Besedilo je razmeroma uravnoteženo. Želel sem spregovoriti le, da bi odgovoril poročevalcu v senci Evropske ljudske stranke, eh, pa tudi poročevalki v senci skupine EKR. Seveda dvomi, ki se pojavljajo, se pojavljajo v zvezi z uh, strokovnim znanjem. Zakaj? Potrebujemo specialiste iz eh, okoljskega področja ali pa iz eh, družbenega področja in ki lahko ponudijo drugačno mnenje od finančnih izvedencev, zakaj ti izvedenci že niso vključeni v celoten birokrat, birokratski postopek. E, danes obstaja trend stigmatizacije e, okoljskih e, in pa družbenih izvedencev, ampak mislim, da moramo v tem primeru spremeniti nač način razmišljanja. Kaj ti projekti so včasih povsem neusmerjeni zaradi tega, ker se jih izbira zgolj na glede na finančne kriterije. Potrebno eh, jih je obrednotiti tudi z okoljskega vidika. In vemo, da se ravno na tem področju danes eh, ponujajo velike priložnosti, zato mislim, da bi morali razmisliti o tem. Ne moremo še naprej verjeti, da so ulaganja eh, zgolj gospodarska ali pa finančna zadeva. Povsem se strinjam da je potrebno braniti program obzorje 2020. E, tukaj gre za e, stabilen, dober program in ne verjamem, da bi se kdorkoli strinjal, e, da posežemo v ta program, zato da bi zagotovili jamstva za EFSI. Mislim, da je tukaj stališče Evropskega parlamenta enotno in da je potrebno najti alternativne možnosti. In še eh, predlog spremembe, ki ga bomo uložili in se nanaša na uvodne izjave. Govorim eh, o projektu EFSI na splošno, ne govorim toliko o poročilu gospe eh, Dali. Namreč. Eh, Evropska unija uh, se mora oddaliti od makrofinančne politike, ki jo je vodila v preteklih uh, letih. Hvala. Uh, gospa Rajer Pierke je naslednja. Ko na nizozemskem govorimo o tem investicijskem načrtu, smo zelo polni upanja, navdušeni smo nad tem in veliko pričakujemo. Upamo, da bo predstavljenih veliko dobrih projektov. Zato se bom navezala na to, kar je povedal gospod Gizeke. Ljudem je treba razložiti eh, in eh, to ne samo velikim podjetjem, ampak tudi majhnim in srednje velikim podjetjem. Potem digitalna agenda. tukaj bi več morali govoriti o eh, zdravju, o skupnosti majhnih in srednjih podjetij, o starejšem prebivalstvu, prebivalstvu na kmetih in tako naprej. Eh, določene družine vzpostavljajo svoja podjetja in mislim, da bi morale biti te družine vključene. Potem imamo energetske projekte. Pogosto govorimo o zelo velikih projektih, ampak eh, lahko so dobri tudi majhni projekti, naprimer eh, energetsko neutralne, pasivne hiše. petinosemdeset tisoč evrov je eh, veliko denarja eh, za to področje in vedno bo obstajal problem izbora projektov, zato moramo to urediti. Hvala. Gospod Balco je naslednji, izvolite.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 Jaz sem nekoliko skeptičen glede tega vprašanja in imam tudi določena vprašanja. Najprej, kar zadeva znesek kot takšen, eh, govora je o 21 eh, milijonih evrov, eh, ki naj bi jih potem pomnožili kar z 15, to pomeni, da pravzaprav pričakujemo čudeže. To je že skoraj da tako kot v Bibliji kjer je eh, Jezus eh, povečal eh, količino kruha. Kako bomo pripravili zasebni sektor do tega, da vlaga v to vrstne projekte? Seveda je za zasebni sektor zelo privlačna pobuda, da bi jamstva zagotavljale države članice, torej da bi šlo za zasebni sektor za javna sredstva. Po drugi strani pa smo eh, v preteklosti že zbrali zelo slabe izkušnje s tem. Poročevalka v senci zelenih je že dejala, da obstaja zelo veliko tveganje. Ne moremo dopustiti, eh, da bi davkoplačevalci eh, nosili tveganje. In še eno vprašanje. Poročevalka je dejala, da je, dejala, da je prvi strateški cilj ustvarjanje eh, novih delovnih mest. Večina novih delovnih mest, približno 75 odstotkov, eh, večino delovnih mest eh, zagotovijo majhna in srednje velika podjetja in tudi Evropska komisija je dejala, da bi morala biti v spredju majhna in srednje velika podjetja. Ampak kaj je zapisano v besedilu? Zapisano je, da bi morali podpirati majhna in srednje velika podjetja, ampak v naslednjem stavku je potem zapisano, da bi bilo potrebno podpreti tudi tista podjetja, ki zaposlujejo do 3000 oseb. Terminologija Evropske unije pa pravi, da so majhna in srednje velika podjetja tista, ki zaposlujejo do 250 oseb. Torej mislim, da gre tukaj za določeno nasprotovanje. Hvala. Hvala. Eh, zdaj pa bom prosil predstavnika komisije, če se Nihče od članov ne želi več javiti. Gospa Marlina Mansen eh, iz DG ECFIN predstavlja komisijo in prosil jo bom, če še ona poda svoje mnenje oziroma se odzove na to mnenje. Izvolite. Eh, hvala. Na kratko bi rada povedala, da pozdravljamo vključitev odbora Envi v EFSI. Zahvaljujemo se vam tudi za hitrost, s katero ste pripravili ta dokument. Evropski parlament na to gleda kot na zelo pomemben dosije in tudi vi eh, gledate na to kot na pomemben dosije. Vključeni so številni odbori, ampak komisijo zelo veseli da je vključenih toliko odborov, čeprav bo to zahtevalo nekoliko več časa. Glede proračuna, ki ste ga nekateri omenjali, bi rada povedala, da komisijo skrbi črtanje členov 18 in 19, to predlagajo določeni odbori, obstajajo stroga pravila glede evropskega proračuna. In to je vodilo eh, da je, v to, da je prišlo do predloga komisije. Pomembno je, da ne pridemo do nekih letnih razprav, potrebujemo tudi predvidljivost pri financiranju, tako da bomo lahko pritegnili zasebne investitorje. Na ta način bomo imeli tudi učinek vzvoda, na katerem pravzaprav temeli EFSI. Eh, financiranja ne smemo pustiti praznega oziroma financiranje moramo zagotoviti za ta sklad. Denar bomo uporabili za to, da da pritegnemo dodaten denar, eh, ki bo eh, vložen in to bo potem prineslo še dodatna sredstva. Mm, to velja tudi za obzorje 2020. Komisija eh, verjame, da bo EFSI vlagal v infrastrukturo, da bo tudi prerasporedil sredstva iz obzorja 2020 in iz instrumenta za povezovanje Evrope. Eh, cilji EFSI-ja so širši kot eh, cilji obzorja 2020 in CEFA. Eh, pogojevanje, to je temeljni kamen našega predloga. Želimo vključiti zasebni in javni sektor in določeni projekti ne bodo financirani. Poleg tega imamo tu element dodatnosti, ki tudi mora biti izpolnjen in uh, odbor bo spremljal, da so izpolnjeni vsi kriteriji. Namen je, da se uporabi sredstva na najboljši možen način eh, z največjimi dobički in investicijski odbor mora biti neodvisen. Eh, pritegniti moramo tudi zasebne investitorje, zato da bo EFSI uspešen in eh, odbor mora biti nepolitičen, zato Evropski parlament ne more biti neposredno vključen, prav tako ne komisija. Investicijski odbor bo sestavljen iz neodvisnih strokovnjakov, ki bodo izvajali politično postavljene smernice. No, pa še nekaj o investicijskih smernicah. Nekaj komentarjev ste o tem tudi izrazili v svojem osnutku mnenja. Te smernice morajo biti jasne in lahke za uporabo, kajti sicer bo to schemo zatrlo. Eh, ta pravila morajo biti dovolj enostavna, da se sredstva lahko dodelijo projektom. Projekti niso samo, oziroma kriteriji niso samo geografski, eh, mora obstajati tudi določena fleksibilnost. Poleg tega bomo redno poročali v parlamentu, imeli bomo tudi srednji oziroma umestni pregled in eh, na ta način bomo zagotovili, da boste lahko vi spremljali vse te kriterije, ki so postavljeni in ki se bodo izvajali. Glede študije učinka oziroma ocene učinka bi rada povedala, da se bo EFSI osredotočal na uh, tudi zelo majhne projekte. Zato moramo upoštevati, da ko bomo vlagali uh, eh, prošne za uh, uh, oceno zahtev, uh, da se bodo upoštevali tudi zelo majhni projekti. Mi tudi spremljamo vaše delo. Eh, tudi delo v drugih odborih, ki se ukvarjajo s tem in veselimo se eh, tudi vašega končnega mnenja eh, ter končnega poročila Evropskega parlamenta. Potem bomo na tem področju še nadalje sodelovali z vami. Hvala. Zdaj pa besedo dajem poročevalki, da zaključi to razpravo. Hvala. Samo nekaj končnih komentarjev. Najprej bi se zahvalila vsem poročevalcem v senci. Zdi se, da se v grobem strinjamo o glavnih točkah, predvsem o točkah, ki so pomembne za odbor Envi. Rada pa bi razjasnila še nekaj drugih stvari. E, Naprimer, prag za podjetja, ki so lahko vključena, e, torej manj kot toliko zaposlenih. E, glede tega se strinjamo in to je tema, s katero se ukvarja tudi odbor Ekon. Bo pa to vključeno tudi v poročilo, ki ga pripravlja odbor Ekon. Potem pozitivni kriteriji. Moje vprašanje je, če Envi ne bo pritisnil eh, na to, da se promovirajo trajnostni projekti, kdo pa bo? Mi smo tisti odbor, ki spodbuja takšne pobude. In sama trdno verjamem, da eh, lahko okolje in gospodarstvo gre sta z roko v roki. Ne mislim, da eh, potrebujemo več okoljskih projektov eh, oziroma, da če bi vključili več okoljskih projektov, da bo to odvrnilo eh, investitorje. Mislim, da moramo še naprej spodbujati zeleno gospodarstvo in eh, združevati okolje z gospodarskimi vidiki še ena tema, ki je bila danes eh, izpostavljena oziroma izjava. Slišala sem izjavo, da eh, poročevalka podpira odstranitev 2,7 milijard evrov iz CEFA in obzorja 2020. To je povsem neupravičeno, neutemeljena izjava. Eh, ko gre za instrument za povezovanje Evrope in obzorje 2020 in za njuna proračuna, je to tudi v pristojnosti odbora ITRE. In odbor ITRE trdi, da prispevek iz proračuna EU mora ta sprejeti tako uh, svet kot parlament uh, v rednem letnem postopku in sicer gre za obdobje do 2020. Poleg tega se lahko uporabijo fleksibilnostni mehanizmi, ne pa da se financira obzore 2020 iz sredstev za EFSI. No, kaj bi želela, da dosežemo eh, s tem poročilom? Eh, želim, da bi eh, se borili na skupni fronti in da bi EFSI zaživel. Investicijski odbor mora biti bolj heterogen, ne potrebujemo samo finančnih strokovnjakov, ampak moramo pogledati prek samega financiranja. Moramo pogledati tudi, kateri projekti so se financirali do zdaj. Eh, potrebujemo torej nekaj več, eh, ne samo nek homogen odbor, ki bo sprejemal odločitve, tako kot je to delal že do sedaj. Mislim, da bi potrebovali bolj raznolik odbor, kajti eh, financiranje projektov do zdaj očitno ni bilo uspešno, če smo v tako težavni situaciji. Hvala vsem poročevalcem v senci, veselim se že nadaljnega sodelovanja z vami. Moj cilj pa je, da bomo dobili oziroma oblikovali neko mnenje, ki bo dovolj odločno in bojasno izražalo naša stališča v zvezi s eh, tem skladom za strateške naložbe. Hvala. Hvala za mm, vse komentarje. Zdaj pa časovnica. Imamo rok za vlaganje predlogov sprememb. Eh, ta je 23. marca ob 6. popovdne. To je torej naslednji teden. V odboru Envi bomo glasovali 14. aprila. Verjetno bo to prva točka na dnevnem redu okrog 9. zjutraj. V odborih Ekon in eh, Budget bodo glasovali 20. aprila. po glasovanju na plenarnem zasedanju pa še ni bila sprejeta odločitev. S tem smo pri koncu današnjega sestanka. Na koncu bi vas rad spomnil samo še na to, da bosta naslednja sestanka našega odbora 26. marca v Bruslu in 30. in 31. marca prav tako v Bruslu. Hvala za uh, vaše sodelovanje in lep dan vsem.